So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Torej, tovariši, torej kolege in kolegice, pozdravljeni na zasedanju <laughs> našega odbora. Čestitke Karlu Šljuterju, ki je zopet postal oče in ker je ponovno postal oče, mora imeti prvega sabo, ker se veliko dogaja, ampak. Eh, dokler bo miren, bo ostal z nami, potem pa bo sta odšla pred vrata, če bo prišlo do težav. Kar zadeva dnevni red, sprašujem, ali imate kakšne pomisleke, očitno ne. Sporočila predsednika bodo sledila kasneje. Tretja točka, sprejetje zapisnika z dne 23. februarja, Če do konca sestanka nihče ne bo podal govorov, bo zapisnik sprejet. Zdaj pa smo že prišli do četrte točke, prve pomembne točke današnjega zasedanja. Lepo pozdravljam komisarko za podnebje, gospod Koni Hedegard. Dobrodošli pri nas v odboru. Videli smo se. Uh, pri vaši javni predstavitvi, od katere je minilo nekaj mesecev. Ukvarjate se s temo, ki je za naš odbor zelo zanimiva. Vmes se je zgodil 31. januar, ko so članice OZN podale svoje zaveze, potem je v Bonu prišlo do prvega sestanka na administrativni ravni. Približuje se namreč Bonska konferenca julija. Eh, nas pa seveda zanima, kaj počne Evropska unija glede svojih zavez, torej finančnih zavez, pa tudi seveda, kar zadeva razmer na področju zaščite podnebja in kar zadeva različne možnosti zmanjševanja emisij. Torej, toliko za uvod, ne, dobrodošli v našem odboru in zdaj vam kar dajem besedo za to, da predstavite trenutne razmere. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za povabilo. Vedno je mi je v velik eh, navdih, če mm, imam priložnost eh, predstaviti svoje poglede in tudi prisluhniti vašim mnenjem, zato v svoje predstavitvi ne bom predolga. Za začetek bi rada predstavila glavne elemente delovnega programa Komisije za leto 2010, za katere sem odgovorna sama. Uh, Eh, gre tukaj za strategijo Evropa 2020, ki je bila deležna široke politične podpore tudi v parlamentu. Ravno tako pa je tudi Evropski svet prejšnji mesec podprl glavne elemente. Gre predvsem za pobudo v zvezi z učinkovito rabo virov v Eh, Evropi, ki se osredotoča na zeleno rast in zmanjševanje emisij. To bo tudi v središču naše vizije za razvoj Evrope v prihodnem desetletju. Mislim, da je to pomemben dosežek. Eh, sama mislim, da je to. Uh, pomembna osrednja pobuda, ki jo lahko pospremimo številnimi drugimi. Cilj, ki smo si ga zastavili, je, da bi ločili eh, gospodarsko rast od rabe virov in da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov ter istočasno izboljšali konkurenčnost ter ustvarjali nova delovna mesta in povečali energetsko varnost. Eh, tudi že v okviru ja, javne predstavitve sem eh, povedala, da poskušamo tukaj poenotiti tri cilje. Torej, ko govorimo o boju proti podnebnih spremembah, se istočasno lotevamo energetske varnosti in tudi naše rasti in konkurenčnosti. Tu je naš glavni cilj. Mislim, da je to cilj, ki ga lahko skupaj dosežemo, če bomo našli potrebno politično voljo. Uh, To pa je cilj, ki ga moramo doseči, če naj Evropa eh, pridobi konkurenčno prednost v nizkooglični revoluciji. Eh, bodimo iskreni. Marsikaj se dogaja v številnih eh, velikih gospodarstvih. Vsi vlagajo v zelen razvoj. Naj vam dam primer. Če Vsi pogledamo načrte za oživitev gospodarstva na Kitajskem, v ZDA in v Evropski uniji. Obstajajo tovrstni načrti in če jih primerjamo, eh, izvemo marsikaj. Kitajska ima največji program v vrednosti približno 230 milijard evrov. Potem ZDA v vrednosti 80 milijard evrov, ki jih bodo vlagali v zeleno rast. In kar zadeva Evropsko unijo, če pogledamo zaveze držav članic in Evropske komisije, to na koncu znese 25 milijard dolarjev. Takšno je torej razmerje. Soočamo se torej eh, z veliko konkurence in to pomeni, da moramo nadgraditi svoje trenutne politike za to, da bomo postali najbolj podnebju prijazna regija na svetu. Zato bodo potrebne številne pobude in dovolite mi, da jih naštejem samo nekaj. Kot veste, trenutno skupaj s svojimi službami pripravljam dokument o tem, kaj bo potrebno, če želi Evropa zmanjšati emisije za 30 odstotkov do leta 2020. Slišim, da je nekdo že zadovoljen. Me veseli. Gospodarska kriza je znižala emisije in tudi ceno oglika. In v teh novih okoliščinah se moramo vprašati, kako lahko v Evropi najbolje spodbujamo trajnostno rast ustvarjanja delovnih mest in zmanjševanje odvisnosti od uvožene energije. Naše analize ne pomenijo, da bomo takoj potem, ko bomo objavili sporočilo, sprejeli odločitev. Ta ni, tak ni naš namen. Ampak, če se odločimo biti bolj ambiciozni kot sprejetih 20 odstotkov, moramo vedeti, kakšne bodo posledice, kaj bo to prineslo za različne sektorje in tako dalje to je torej namen tega eh, sporočila komisije, ki ga namravamo objaviti pred sestankom okoljskih ministrov 11. junija in tudi pred eh, junijskim zasedanjem Evropskega sveta. Sveda eh, v tej fazi ne morem podati specifičnih številk. Torej, trenutni rezultati naše analize pa kažejo, da bi 30 odstotkov tehnično lahko dosegli, hkrati pa bi si to tudi z ekonomskega vidika lahko privoščili. Naj vam dam samo eh, nekakšen namik glede tega, kakšne informacije boste našli v našem sporočilu, ko ga bomo objavili. Pred dvema letoma, ko smo se odločili za energetsko podnebni svežen, Eh, je bilo ocenjeno, da bodo stroški doseganja 20 odstotkov približno 70 milijard evrov do leta 2020. Danes vemo, da je zaradi krize vse skupaj postalo laže in tudi ceneje bomo lahko dosegli cilj 20 odstotkov. Ocene kažejo, da Eh, z vsemi previdnostnimi eh, rezervami. Eh, ugotavljamo, da bo doseganje tega cilja za približno tretjino cenejše, kot ko smo ta cilj sprejeli. Če upoštevamo še stroške boljše kakovosti zraka in zmanjšanja uvoza, bo ta cilj še lažje dosegljiv. Eh, torej, kar poskušam povedati je, da morda tudi doseganje 30 odstotkov ne bo tako drago, kot bi se morda bali. Eh, in mislim, da je to pomembno vedeti. To ne pomeni, da bo doseganje 30 odstotkov posebno enostavno, ampak zavedati se moramo, da zaradi krize, če bi danes uložili enako vso to denarja, kot smo jo nameravali uložiti pred dvema letoma, bi že dosegli ne 20 odstotkov, ampak še nekaj odstotkov več. Tu je tista osnovna logika in eh, poskušali bomo predstaviti to argumentacijo v sporočilu. Naj podarim še nekaj stvari. V prihodnjih tednih in mesecih bomo sprejemali ukrepe, ki so potrebni za izvajanje eh, energetsko-podnebnega svežna. Eh, to bo vključevalo dogovor oziroma sporazum o dražbah eh, emisijskih dovolilnic, potem kar zadeva merila za uhajanje oglika in pa še nekaj drugih projektov. Predvsem pa si prizadevamo, da bi eh, opredelili, kakšen naj bi bil prehod na nizko oglično gospodarstvo do leta 2050. Analizirali bomo tiste mejnike, ki jih moramo doseči na poti do leta 2050. Eh, torej vedeli bomo, kaj bomo morali doseči do leta 2030, če naj potem v nadaljevanju napredujemo do ciljev zastavljenih za leto 2050. Naj omenim tudi, da bomo prihodnje leto pripravili sporočilo, ki bo vsebovalo strategijo in ukrepe za eh, prilagajanje in omilitev podnebnih sprememb, eh, kar naj bi bilo vključeno v vse evropske politike. Ta vidik bo vključen eh, tako na področju eh, kmetijstva, zdravstva, vode, kot na številnih drugih področjih. To je del širše slike prizadevan za zaščito podnebja, kar je vse opredeljeno tudi v strategiji EU 2020. Eh, to bo vključevalo tudi področje transporta in davkov. Eh, zmanjšanje oglika v transportu je ključno, če želimo doseči svoje cilje glede zmanjšanja emisij. Če bomo nadaljevali, kot smo počeli do sedaj, in če si pogledamo številke za obdobje do leta 2050, bodo emisije iz prometa narasle za približno 30 odstotkov. Torej, v skladu s pobudo za, en, za varčno rabo eh, virov bo osrednja tema za belo knjigo o prometni politiki eh, predstavitev predlogov za bolj sodoben, okolju prijazen in učinkovit prometni sektor. Eh, sporočilo o tako imenovanem mainstreamingu pa ne bo obravnavalo samo prometa, ampak tudi na splošno zmanjševanje oglikovih emisij. Promet bo eden od ključnih sektorjev, ki jih bomo obravnavali, na podlagi tega pa bomo razvili tudi druge pobude. Eh, tako da bodo temu potem sledili bolj konkretni ukrepi, ki jih bomo kasneje podrobneje opredelili. Vse pa bo odvisno tudi od izida omenjenih pobud. Ravno tako bomo letos začeli razprave o naslednji finančni perspektivi. Nameravam narediti vse, kar je v moji moči, da bodo v teh razpravah kar najbolje upoštevanje podnebne spremembe, zato da bomo v nadaljevanju oziroma v prihodnju vključili to politiko na vsa področja. E, zdaj pa, kar zadeva e, omejevanje emisij CO2, to je pomemben ukrep za zmanjševanje emisij iz prometa in s tem bomo bistveno pomagali tudi državam članicam pri doseganju e, ciljev za zmanjševanje emisij. Samo to bo pokrilo 25 odstotkov emisij, ki niso vključene v sistem trgovanja. Vem, da eh, so ljudje, ki postavljajo pod vprašaj zastavljene cilje in omejitve tako za leto 2020 kot za 2016. Ravno tako sem imela eh, priložnost o tem razpravljati z nekaterimi izmed vas prejšnji teden v Strasburu. Številke so res ambiciozne, ampak prepričani smo, da so ti cilji tudi dosegljivi, kar zadeva proizvajalce. Teh številk ne bi predlagali, če v to ne bi bili prepričani. Ravno tako pa uh, vse skupaj temeli na temeljitih analizah. Uh, Na ta način bodo proizvajalci lahko okrepili konkurenčnost na evropskem trgu, saj bodo še izboljšali učinkovito porabo goriva v večji meri, kot bi to morda sami storili. To je priložnost in upam, da jo bodo evropski proizvajalci izkoristili. Večja učinkovitost bo po naših ocenah eh, lastnikom novih eh, lahkih tovornih vozil. Eh, prihranila skoraj 20 odstotkov uporabe goriva, kar je tudi pomembno. E, postopno uvajanje od leta 2000, do leta 2016 in potem do 2020 tudi upošteva potrebo tega sektorja, da se na nova pravila pripravi. Zastavljeni cilji pa dajejo proizvajalcem gotovost vsaj za naslednje desetletje. In ti cilji so tako dosegljivi kot eh, ekonomsko smiselni. Prepričani smo torej, da so naši ukrepi izvedljivi in nujni in zato pozivam ta odbor in celoten Evropski parlament naj. Eh, Eh, ostane kar najbolj ambiciozen tudi pri obravnavi teh predlogov. Ko govorim o vozilih, naj uporabim to priložnost tudi, da vas obvestim, da naj bi komisija jutri sprejela sporočilo o Evropski strategiji za čista in učinkovita vozila, kar je predlagal komisar Tajani. In glede tega naj omenim samo nekaj in sicer me zelo veseli, da so tudi težki tovornjaki sedaj del te strategije in to je novost, namreč da imamo predlog, ki govori o porabi goriva in emisijah CO2 tudi za težka tovorna vozila. Eh, gospod predsednik, za zaključek pa še nekaj besed o mednarodnih pogajanjih. Eh, lahko se k temu vrnemo in govorimo bolj podrobno, ampak kot veste, me predsednik Baroso. Eh, Eh, že v začetku marca prosil, da se začne pogovarjati z našimi partnerji. Obiskala sem ZDA, Maldive, Mehiko, obiskala bom v prihodnje tudi še Kitajsko in eh, druge države. In eh, lahko povem, da. Uh, glede na to, da sem eh, sodelovala tudi na številnih drugih eh, forumih, da lahko povem, da ta postopni pristop, ki ga zagovarjamo, je naletel na dober sprejem pri partnerjih. Eh, to ne pomeni, da ne bomo ambiciozni, kar zadeva Cancun, ampak cela vrsta posameznih korakov je, glede katerih se moramo odločiti. In ne glede na to, kako se bomo odločali, se bomo na koncu soočili z enim izzivom. Namreč, kako vse to, glede česar se bomo uh, dogovorili, priliti v pravno zavezujoč sporazum. Uh, Evropska unija tukaj ni problematična, sprejeli smo uh, kjotske zahteve. Uh, Eh, uresničujemo um, svoje zaveze, ampak druge prestolnice na to gledajo drugače. In zato mislim, da je zdaj potrebno biti praktičen, eh, da se moramo dogovoriti o ključnih pojmih in potem se bo morda laže dogovoriti tudi o pravni formi. E, tako je torej trenutno stanje. Na ravni pogajalcev se bomo sestali še naprej, torej sestali še naprej maja in junija in res pozivam vse, da se osredotočate na vsebino in ne toliko na same postopke. To je namreč tisto, kar je najbolj potrebno v teh pogajanjih. Hvala. Najlepša hvala, gospe komisarki, za to predstavitev v zvezi z napredkom na področju boja proti podnebnim spremembam. Kal Junior mlajši je, uh, eh, Šliter mlajši je podajal svoje komentarje, jasno smo razbrali, s čim se je strinjal in s čim ne. Sicer pa ga bomo še povprašali, kaj je želel povedati. Slišali smo, kaj vse je torej v pripravi. Ničesar pa niste povedali o financiranju zaščite podnebja, tisti 2,7 eh, milijard evrov, kolikor jih je Evropska unija obljubila. Eh, torej, mislim, da je potrebno govoriti o tem, kje bomo ta denar vzeli, kajti to je tudi vprašanje verodostojnosti v razmerju do držav v razvoju. Prejšnji teden v Strasburu se je eh, del našega odbora tudi še ukvarjal z lahkimi tovornimi vozili. Govorili smo o izvedljivosti in eh, uresničljivosti vizije čistih vozil našega Eh, poročevalce sicer trenutno ni, ampak kasneje bo poročal tudi o tem. Imamo kar nekaj zahtev za besedo in imamo eno uro časa, tako da bodo imeli kolegi in kolegice priložnost zastaviti vprašanje in podati komentarje. Gospod Zeber. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa eh, komisarka, najlepša hvala za ta obisk. V svojem govoru ste omenili tako imenovani mainstreaming zaščita podnebne je vsekakor horizontalna tema in zanima me, kako vam gre v odnosih z ostalimi kolegi in kolegicami v komisiji, eh, kako na tehnični ravni to deluje, eh, kako torej zagotavljate, da bo zaščita podnebja vključena na vsa politična področja eh, v Evropski uniji. Še posebej gre tukaj za kmetijstvo, transport naprimer. Zaradi vulkanskega oblaka je eh, več deset tisoč leto bilo odpovedanih in eh, rečeno je bilo, da je to za emisije pomenilo enako, kot če bi, nekaj, če bi milijon ljudi celo leto opustilo svoje avtostati pred hišo. Drugo vprašanje pa se nanaša na energijo, spodbujanje trajnostne in obnovljive energije. Eh, je jasen cilj, ampak tukaj je vprašanje tudi dostopnost teh virov. Ali eh, načrtujete vzpostavitev mreže, eh, naprimer eh, na področju vodne energije obstaja možnost tudi shranjevanja energije, eh, Ali torej, boste torej razmišljali o tem, kako uh, to, ta dva vidika povezati? Potem pa še proračun. Uh, kot uh, vemo, so vsi nacionalni proračuni trenutno zelo omejeni. Uh, v Grčiji se uh, najbolj zaostreno kaže, kako resne so razmere in zanima me, ali obstaja kakšen razmislek tudi na vašem področju, uh, kako bi uh, zagotovili hitro financiranje in ali ste eh, s kolegom, ki je pristojen za proračun, o tem že kaj govorili. Hvala. Yes, thank you, chair. Thank you. Linda McEwen, hvala lepa. Predsednik, hvala tudi komisarki, da ste se vrnili na naš odbor. Najprej te številke, ki ste jih podali v zvezi z investicijami v zeleno energijo, zelene inovacije. Omenili ste tudi nek znesek za Kitajsko, 200 milijard ste rekli za Kitajsko, ZDA 80 milijard in EU zgolj 25 milijard. In zanima me, kaj ste uračunali v te številke. Kitajska vsekakor pričakujemo, da bo že zaradi prebivalstva porabila več. Eh, med EU in ZDA pa je razkorak zelo velik. Kaj torej delate poleg same analize teh številk? Kako lahko to nekoliko bolj tudi razdelamo, da vidimo, v kaj vlaga Kitajska, v kaj vlaga ZDA, v kaj ne vlaga EU. In uh, tu se moramo zavedati, da ta konkurenčnost na vrzel lahko še raste med nami in preostalim svetom. In ja, potem bo tudi to benchmarking, skratka primerjalne vrednosti, to bo ključnega pomena za številne izmed nas, za naše podjetje. Povejte nam, kakšno časovnico imate v mislih za te primerjalne vrednosti, eh, kako potekajo posvetovanja in da lahko pričakujemo, da bo komisija kaj s tem v zvezi tudi objavila. Hvala lepa, Chris Davis. Hvala, komisarka. Verjetno niste zasledili, ampak britanska avtomobilska industrija je nedavno sporočila, da so emisije iz novih avtomobilov lani padle v poprečju 6 odstotkov. In to je mnogo pred cilji Eh, oziroma mnogo bolje od ciljev, ki jih zahteva trenutna zakonodaja. Spomnimo se lobiranja, eh, če se vse naj ne sprejmemo, potem pa, ko to sprejmemo, pa vse te zahteve presežejo. Tako da ne vem, če je zakonodaja z področja lahkih gospodarskih vozil res tako ambiciozna, kot pravite. Mislim, da se preveč ukvarjamo s prodajno ceno vozil, eh, ne pa dejansko s stroškom dejanske uporabe vozil, kar je verjetno tisto, kar je najbolj zanimivo in pomembno za voznike. No, kar zadeva 30 odstotni cilj za zniženje emisij, tukaj ste previdni seveda, tako da nekako nakazujete, da vsaj ekonomsko gledano stvari izgledajo izvedljive, ampak eh, to pač ni marec 2007. Razmere v svetu so se dokaj negativno spremenile. In eh, zanima me, ali lahko kakorkoli pokomentirate trenutno ozračje v svetu, kar zadeva ambicioznost v zvezi z eh, zmanjšanjem emisij CO2. No in na zadnje, schema za trgovanje z emisije. Ta je le na pol uspešna. Dejstvo je, da pripomore k eh, zmanjševanju emisij oglika iz največjih obratov, vendar pa to ne promovira tudi nizkoogličnih eh, tehnologij, saj ne na način, kot smo upali, da bo. Ali torej komisija preučuje morbitne alternativne predpise, da bi lahko te tehnologije spodbudili ali pa je sistem trgovanja z emisijami s svojimi vodilnimi nekako dejal, da ne smemo početi nič drugega in da tega ne smemo preoblikovati in da naj to ostane zgolj tržni mehanizem. En primer tega je direktiva o industrijskih emisijah. Po eni strani imamo splošno zahtevo, da države članice lahko presežejo okoljske zahteve naše zakonodaje, to je splošno pravilo, ampak eh, v direktivi IAE e imamo eh, člen, ki določa, da države članice ne morejo na elektrarne, eh, ne morejo elektrarne nalagati standardov emisij. Zanima, kaj menite o tem, kajti verjetno bomo glasovali tudi o tem, da je vendarle potrebno omogočiti državam članicam uvedbo nacionalnih emisijskih standardov če menijo, da je to, standard, eh, da je to inštrument, ki bo omogočil zmanjšati emisije oglika. Hvala. Še Sato Hasi, potem pa odgovor komisarke. Hvala lepa. Hvala tudi komisarki za ta pogovor z nami. Na no, moje vprašanje zadeva to zmanjševanje oziroma ta cilj zmanjšanja za 30 odstotkov. Obrazložili ste, na čem zdaj dela komisija, ampak vsi vemo, da emisijski cilji lahko pomenijo različne stvari, odvisno od števila in pa kakovosti, če hočete, vrzeli, ki obstajajo v zakonodaji. Ali nam lahko zagotovite, da teh minus 30 odstotkov pomeni resničnih minus 30 odstotkov, se pravi, da bo dejansko prišlo do tega znižanja in da ni nekakršnih vrzeli, da ni nekakršnih trikov, eh, da bi uvedli ne vem kakšne načine izračunavanja LULUCF in podobno. Torej, kaj točno pomenite, pomenite jih minus 30 odstotkov, me zanima. Še eno vprašanje, povezano s tem 30 odstotnim znižanjem. Kot dobro veste, je parlament dejal, da bi EU morala narediti teh, ta cilj za teh 20 odstotkov zavezujoč in kako to vidite povezano s ciljem minus 30 odstotkov. Še zadnja zadeva, države članice so obljubile, da bodo dale hitro na voljo 7,2 milijarde evrov za podnebne spremembe, od tega več kot 4 milijarde že letos. To ni primarna stvar komisije, ampak vendar me zanima, kaj komisija počne, da bi zagotovila, da bo ta denar dejansko prišel v obtok. Ker to je eno ključnih vprašanj, kar zadeva kredibilnost podnebne politike EU. Hvala lepa, cela vrsta vprašanj, izvolite, če lahko odgovorite. Hvala lepa, lahko začnem z zadnjim delom vašega vprašanja, kajti to se navezuje tudi na vprašanje predsednika glede Eh, tako imenovanega hitrega financiranja. Mislim, da je ključnega pomena za verodostojnost razvitih držav, da se zaveze dane v Kopenhavnu dejansko tudi izvedejo in to ne v neki oddaljeni prihodnosti. In obstaja nek razlog, zakaj temu rečemo uh, hitro financiranje, fast start financing. Ta ponedeljek smo že imeli določene sestanke, pripravljeni smo uh, na zasedanje v Bono, eh, zgodaj maja, junija. Eh, mislim, da bomo tam pripravljeni na to, da ta denar dejansko tudi damo na voljo. Marca so ministri za finance sprejeli tudi zelo jasne sklepe sveta, kjer so zapisali, da bodo teh 2x3,4 milijarde dali na voljo. Je pa tukaj še ena zadeva, ki ostaja odprta, namreč koliko tega zneska bo dejansko novega dodatnega denarja. Vem, da bi nekateri ekonomisti dejali, da je to zelo teoretska stvar, ampak za države v razvoju je to zelo politično vprašanje. Ne torej povem takole. Vsi vemo, kako enostavno se nam zdi prerasporediti denar Eh, je pa zelo težko dobiti denar iz javnega proračuna, sploh v teh časih. In ja, to je težko in zato si moramo biti na jasnem. Eh, stvar izgleda takole, po mojem. Več, ko bo dejansko novega donat, dodatnega denarja, večji bo politični učinek. Ali obratno, če na koncu razvite države pravijo, ja, dali smo na voljo teh 30 eh, milijard v treh letih, ampak v bistvu se je izkazalo, da so to reciklirana sredstva, potem si lahko predstavljamo, kakšen bo političen učinek. Torej, ključnega pomena je, da vsaka država članica resnično razmisli o tem, kakšna sredstva predlagajo in lahko povem, da je teh 3x50 milijonov, kar bo prispevala komisija, resnično nov denar v proračunu, eh, ki je že predvideno proračun za 2020 in verjetno bo tudi za 2011. To je torej, mislim, da tisto pravo razmerje tukaj. Pomembno pa je, da vse države dajo svoj prispevek. To je zelo pomembno za Evropo, ampak to je pomembno tudi za sama pogajanja in za psihologijo, ki vlada okrog teh pogajanj, da države, ki so se zavezale, dejansko tudi izpolnijo te svoje zaveze. Zato smo tudi pozvali vse kolege k izpolnjevanju zavez. Uh, Richard Zebr je spraševal tudi o mainstreamingu, zapravi, kako eh, to se opada vsem skupaj. Lahko na kratko odgovorim. V, pri številnih velikih in malih zadevah komisija kot taka meni, da ni zgolj komisarka za podnebje ali komisar za okolje ali kdorkoli že tisti, ki bo eh, zavezan s programom strategije 2020. Ne, kolegi kot celota nosi to zavezo. In prejšnji teden so notranje, interne skupine znotraj komisije vzpostavili. Imamo skupino za podnebje, ki jo vodim jaz in to bo tisti pravi forum, v katerem bomo skušali eh, spraviti na horizontalno raven klimatske eh, ukrepe. Ne le pri zakonodaji, ampak tudi pri izvedbenih ukrepih. In mislim, da na ta način vsi vemo, kaj je treba početi. Linda McEwen je potem spraševala glede teh številk, ali lahko to razbijemo na bolj natančne zneske. Ja, verjetno ja, ampak moja poanta je v tem, da če vzamemo, da je razmerja tukaj, in ja, omenila sem, da je kitajska številka tukaj nasplošno z področja prizadeva na tem področju, pri američanih se vse osredotoča bolj na energetiko, ampak moja poanta je v tem, da če mi menimo, da preostali svet in naše konkurenti v narekovajih eh, stojijo križem rok, sedijo križem rok, potem se motimo, ker se resnično premikajo hitro naprej, delajo velike korake naprej in te številke kažejo, do kakšnih razsežnosti eh, se je to razvilo in kaj nas čaka v prihodnih letih. To je bil torej namen tega. Kar pa zadeva časovnico za primerjalne vrednosti za benchmarking, verjetno bo treba nekaj storiti. Uh, še do konca letošnjega leta, lahko vam zagotovim, da se zelo, zelo intenzivno in zelo eh, široko posvetujemo. Eh, tudi z nami se ljudje posvetujejo. Eh, to je zelo pomembno za gospodarstvo. Gospodarstvo seveda se posvetuje z nami, mi s gospodarstvom. In lahko vam povem, da smo se nekateri zelo borili za stoodstotno 100 dražitev eh, pravic. Zdaj pri tem benchmarkingu smo na terenu političnega kompromisa in ne menite, da mi mislimo, da je to neka zgodbica, kjer bomo postavili neke benchmarke za posamezne sektore. Ne, to je zelo zapleteno in bo tudi zelo sporno, kontroverzno, ampak to je naloga, ki jo je potrebno opraviti, ker to so se šefi vlad in držav odločili. Chris Davis je spraševal o avtomobilski industriji v bistvu se strinjam z vami, da obstaja ta trend, da se industrija vedno pritožuje, ja, ne, ne, to je nemogoče, to je predrago in tako naprej in tako dalje. Eh, potem pa se na koncu izkaže, da je zadeva enostavnejša, kot so trdili in da sploh ni stalo toliko, kot pravijo, da bo stalo. In mislim, da je to zelo pomembno tudi za vas, ki vas bo industrija lobirala, da imate to v mislih. Toliko takšnih primerov imamo, kjer se je pokazalo, da je lažje kot pa morda na začetku misliš, da bo in da industrija vedno najde nek način, kako biti inovativna. Prav tako je Chris Davis omenil ozračje v svetu v primerjavi z Marsom 2.7. Eh, in ja, ozračje je drugačno, je pa dejstvo tudi, da se naše konkurentje premikajo zelo, zelo drugače in hitreje, kot so se pred eh, tremi leti. In to je tudi nekaj, kar bo treba premisliti eh, na naši lastni ravni. Kar zadeva ostala urodja, poleg eh, scheme za trgovanje z emisijami, seveda smo odprti za vse možne zadeve, ker je ogromno urodje, ki jih lahko uporabimo, ampak tako težko si predstavljam nek sistem, ki nam bo na koncu prinesel toliko, kot eh, nam lahko prinese ETS z vedika doseganja ciljev. Tako da, ja, vsekakor so tukaj lahko še tudi drugi ukrepi, naprimer predlog, kar zadeva obočitev energetike oziroma energije to bo kmalo predstavljeno. In to je samo eden od primerov, kako bi tudi to lahko storili kot nekakšno dopolnilo schemi za trgovanje z emisijami. No in še na zadnje, omenili ste standarde za emisije. Na zaslišanju je bilo govora o sektorskih standardih za posamezne obrate. Na tem zdaj delamo. In seveda so tukaj stvari, ki bi jih še vedno lahko naredili skupaj na evropski ravni. Zadnje vprašanje, Sato Hasi, kar zadeva vrzeli, te skušamo odpraviti v zakonodaji in tega se lotevamo tudi v novem sporočilu komisije. Določene zadeve bo potrebno spremeniti, ampak ko menjate LULUCEF, v bistvu je to isto, kot je bilo. 20-30 odstotkov smo imeli, ampak mi EU bomo morali najti neko politiko v okviru LULUCEF in bo to potrebno tudi Eh, ustrezno sformulirati. Ne moremo zadržati tega, kar smo imeli v Kobenhavnu, ker v bistvu niti nimamo eh, močnega enotnega stališča s tem vzvedi. Tako da to vsekakor je ena od zadev, na katerih bo treba delati. Dobro, hvala lepa. Naslednje je Francois Grostet. Hvala lepa, predsednik, gospa komisarka. Kar nekaj zadev ste že nakazali v svojem nagovoru in eh, vse rešitve so predvidene na evropski ravni, ampak boriti se morate dvojno, najprej na evropski ravni, potem pa tudi na mednarodni ravni. In zanima me, kako po Kobenhavnu, o tem smo nam govorili že na vašem zaslišanju 14. Eh, aprila, kako torej Evropa sploh lahko obstaja po Kobenhavnu, kaj vidite, bi se vtegnilo zgoditi na naslednjih eh, etapah pred Cancunom, govore je bilo o ZDA, o Kitajski, ki se zdi, da resnično sprejema ukrepe za to, da bi sama nekako ugotovila, da bi sami lahko ugotovili, kje smo, kar zadeva ukrepe glede učinkovite rabe oblika. Indija, kot vemo, je tudi začela z delom na ravni ministrstva zdravje in ali gre tukaj zgolj za neko nakazano dejavnost ali pa za resno dejavnost. In tudi v Evropi je na vas, da prepričate, o tem ste nekaj že govorili, da prepričate ljudi, da so to vrstne investicije prioriteta, da so investicije v eh, inovativnost ključnega pomena. Torej, da okoljsko in podeljno politiko eh, združimo, kajti eno nagre brez drugega. In zanima me, Kaj vi sploh menite? Ali menite, da mora biti naš parlament še bolj zahteven, da vas na ta način lahko podpre pri vašem pristopu? Mm, to torej bi me zanimalo. Pravite tudi, da je zahvaljujoč krizi zdaj lažje si omisliti 30-stotno znižanje emisij oglika, ampak verjetno ne želimo ostati v kriznih razmerah. Vsi si želimo iziti iz te krize. In če bomo čim prej izšli iz te krize, potem bo verjetno postalo eh, vse težje eh, doseči teh minus 30 odstotkov. Tako da vse to imamo v mislih in zanima me, kakšne odgovore nam lahko podate, da bomo stvari nekoliko jasneje videli. Hvala lepa, Dan Jorgensen. Hvala lepa. Hvala tudi komisarka za vašo predstavitev. Dve vprašanje. Prvo je povezano z analizo, ki ste jo podali eh, glede izvedljivosti eh, povišanja ciljev za zmanjšanje emisij z 20 na 30 odstotkov. Koliko res razumem, se to vrstne analize soočajo z več problemi. Prvi problem je ta, ko ste že nakazali, da se zelo pogosto stroški presežno izračunavajo. In če pa temu ni tako, pa je skoraj da vedno tako, da se koristi podcenjujejo. Kajti kako sploh merimo koristi? Enostavno je meriti stroške nekih ukrepov, včasih celo stroške neukrepanja, vsekakor pa je zelo, zelo težko meriti uh, učinke, uh, eh, naprimer prvega, ki izvaja nek ukrep, kako izmerimo ukrep eh, spodbujanja industrije k inovacijam. Zelo pogosto, ko pripravljamo uh, inovacije, eh, zakonodajo novo, prosite, to sili industrijo v nove inovacije, ki jih ne bi izvajali, če jih v to ne bi prisilili. In to se je zelo težko izračunati, ker ti ne vemo, eh, kje in kako se bodo zgodili te izboljšave, vemo samo, da moramo industrijo v to pač prisiliti. Menim torej, da boste svojo analizo pokazali, da je to izvedljivo, ne bo pa ta analiza pokazala pravih razlogov, zakaj je to treba narediti in sicer. Eh, ker bomo na ta način postali izjemno konkurenčni v prihodnosti, ker bomo mi tisti, ki bomo pionirje na tem področju in ker bomo na ta način industrijo prisilili v večjo inovativnost. Torej, kako zanemaravate to vključiti v analizo? Drugo vprašanje pa je povezano s tem, kar je vprašal eh, Chris Davis v zvezi z sistemom ETS. Kajti ne vem, eh, ali ste to ravno najbolj natančno odgovorili, ampak Chris mislim, da je vprašal tudi po alternativnih ukrepih in ali o teh razmišljate. In mene pa zanima, ali ste morda razmislili tudi o tem, da bi uvedli minimalno ceno. Uh, Eh, tudi o tem je bilo govora pred Kobenhavnom, potem je bila ta zadeva umaknjena, ker je bilo to neizvedljivo. Večina se ne se strinjala, da smo zdaj v novih razmerah in zakaj ne bi morda to uporabili kot enega glavnih argumentov EU za določitev minimalne cene za oglik. Hvala. Hvala. Gospod Ekaut, ga ni? Peter Lize. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka. Dve zadevi. In prosil bi vas, če lahko odgovorite na vprašanje sokoordinatorja Richarda Zebra nekoliko bolj natančno. Najprej obnoljivi eh, viri energije, kar zadeva uh, eh, urejanja in pa in, uh, določenje predpisov. Uh, Günter Oettinger to že obravnava v delovni skupini in uh, hidroenergija je kar hvaležna eh, tema za um, reguliranje. Zdaj je seveda po Kopenhavnu vse mm, težje, pričakovanja so visoka, moramo biti realni in eh, tukaj se moramo lotiti tudi letalskega prometa na bilateralni ravni, tudi za ZDA, ne samo na večstranski ravni. Verjetno bo sprejet eh, nek zakon o varovanju podnebja v ZDA, ki bo zaobil tudi letalski promet, ampak na drugačen način, kot eh, to počnemo mi. Mislim, da bo potrebno na najvišji politični ravni z američani o tem govoriti, da bomo vsaj bilateralno našli neko dobro rešitev, da ne bo prihajalo do tožb. In eh, še nekaj bi povdaril, ker je dejal že Jadan Jorgensen. Ampak mislim, da zadeva ni tako komplicirana. Seveda je cela vrsta prednosti, ki so neizračunljive, ampak tiste, ki jih pa lahko izračunamo eh, pri nekih ambicioznih ukrepih za vrvanje podnebja, te pa lahko vključimo in bi jih morali vključiti v analize in gre za dodatna delovna mesta. E, to je treba tudi vključiti v analizo, torej ne le stroške, ampak tudi to korist ki jo na ta način tudi lahko izračunamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Pri ameriškem zakonu o varovanju podnebja so zadnje novice dokaj slabe. Prišlo je do odložitve za glasovanja, tako da je še dokaj odprto, kaj se bo zgodilo. A ne vas, Gerber. Hvala lepa, ja, tudi ravno ste mi dali istočnico, ker tudi sama sem želela spregovoriti o tem. Če poslušamo komisarko za podnebje, potem smo nadušeni, kajte vidimo, da je Evropa zelo uh, ambiciozna tukaj, čeprav je treba biti previden, kar zadeva tih 30 odstotkov, ampak v, v osnovi je ta cilj 2020-2020 in morda celo korak dlje nekaj, kar je vsekakor upravičeno. Ampak potem, če si pogledamo v smer ZDA, pa človek postane zelo zaskrbljen. Sama sem bila zelo ponosna, ko sem slišala Obamo, ki je v svojem prvem nagovoru pred kongresom dejal, da želi pod spodnebno politiko priti tja, kjer je Evropa. In tu smo bili lahko ponosni na ta podnebni svežen v ZDA, ki smo ga sprejeli. On je dejal, da bo to bistvo. Zdaj je to najprej postalo zdravje eh, oziroma zdravstvo, ampak tudi zdaj mislim, da lahko še naprej upamo, da bo nadaljeval. Eh, svojim delom. Zato moje vprašanje, kaj torej na mednarodnih, eh, na ravni mednarodnih pogajanj zdaj po Kopenhavnu, kako stvari potekajo tudi v stikih z ZDA, kajte če govorimo o tem cilju 30 odstotkov, potem je odločilo tudi vprašanje, kaj počnejo drugi in še posebej, kaj počnejo ZDA s tem v zvezi. In potem eh, bi se zahvalili za zelo konstruktiven pogovor, ki smo ga imeli prejšnji teden, sama sem za EPP odgovorna za to tematiko, poznam eh, to tematiko tudi z področja osebnih vozil, eh, govora je namreč o lahkih gospodarskih vozilih in mislim, da moramo preveriti eh, zahteve, ki jih nalagamo avtomobilski industriji. In, uh, večkrat smo že videli, kaj potem na koncu pomeni kompromis. Vendar pa bi dejalo, da morda potrebujemo nekoliko drugačne okvirne pogoje, kar zadeva eh, lahko gospodarska vozila. Imamo manj eh, različnih modelov, imamo tudi eh, manjše število same proizvodnje in eh, naše sporočilo mora biti, da pri gos lahkih gospodarskih vozilih spodbude oblikujemo na takšen način, da ne povdarjamo zgolj kazni, ampak predvsem spodbude. Seveda potrebujemo tudi eh, kazni kot nek odvračilni eh, ukrep, ampak pomembno je, da imajo proizvajalci dejansko možnost doseči eh, te cilje, kajti na koncu, če pač plačujejo kazni, to vzajemajo zakup, ekoinovacij pa ni. Tako da tukaj bi se zahvalili za to, da ste dejali, da bo predlog za ekoinovacije na področju osebnih vozil vprašal predvsem vprašanje, ali bomo lahko zagotovili takšna izhodišča, še posebej za dobavitelje in eh, avtomobilske industrije, da te ekoinovacije dejansko tudi izpeljajo. In s tem predlogom za področje osebnih vozil se zdaj postavlja osnova tudi za predlog, kar zadeva lahko gospodarske vozile. In tukaj slišim, da naj bi ekoinovacij ne upoštevali, hm, če tudi doseže lahko do 10 odstotkov v preizkusnem ciklu, ali pa slišimo tudi, da so predolgi eh, roki in prevelika birokratska bremena eh, na strani komisije. Tu na ta način mislim, da spodbude ni in zato moram reči, da se zahvaljujem za pripravljenost to še enkrat preučiti. In še ena zadeva tukaj, kar zadeva tako imenovane super kredite, tudi to je nekaj, kar je zelo, zelo pomembno na tem področju. Eh, tudi tu moramo zagotoviti spodbudo za to, da bo prišlo kar se da veliko električnih eh, malih gospodarskih vozil na trg eh, in dobro bi bilo, če bi to veljalo ne le za obdobje 2014-2016, ampak tudi dlje. Že zdaj so zelo jasna vprašanja o tem, mm, ali naj bi na ta način zgolj zagotavljali spodbude in eh, manj podarili same sankcije. O podrobnostih pa verjetno kasneje, ko bo govoril o tem predlogu, bolj podrobno tudi v samem odboru. Hvala lepa, zdaj zaključujem s seznamom govornikov in besedo dajem gospodu Gerbrandijo. Hvala predsednik, zahvaljujem se komisarki za jasne izjave in jasne odgovore. Sam imam dve krajši vprašanje. Eno ima opraviti z dejstvom, da ste rekli, da bo manj drago doseči naše podnebne cilje, da bo to znašalo približno tretjino cene, kako smo mislili pred nekaj leti. Ampak ni to v glavnem pripisati temu, da je proizvodnja nižja, kot smo mislili, da bo. In ali se ne bojite, da bi manj investirali v inova, inovacije in da bi v trenutku, ko bo gospodarstvo spet si opomoglo, bomo v bistvu zaostajali za našo časovnico, tako da bo to konec koncev zmanjšalo našo zmožnost doseganja ciljev. Moje drugo vprašanje ima opraviti z eh, kriteriji pri eh, schemi trgovanja z emisijami. Čeprav razumem, industrija cementa zelo močno lobira in prav tako tudi nekatere države članice, da ne bi določili kriterije za celoten postopek proizvodnje cementa eh, oziroma da bi eh, izhajali iz nekega umestnega proizvoda. Na ta način naj bi ta industrija lažje dosegla zastavljene cilje. Komisija uh, želi tukaj biti pragmatična in želi nekoliko ustreči nekaterim državam članicam in industriji in zato želi eh, neko definicijo tega mestnega proizvoda, tega klinkerja. Zanima me, ali so te govorice resnične, ali res se odločate v to smer, oziroma ali ste se pripravljeni upreti industriji ter nekaterim, v glavnem močnim državam članicam, ali želite ostati pri tem, da govorimo o celotnem proizvodnem procesu in ne samo o nekem delu tega procesa. Hvala lepa. Sedaj pa še Marita Ulskog. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Hvala komisarki. Celo pozitivno me je presenetila današnja predstavitev. Pred nekaj meseci sem razpravljala v Štrasburu z gospo Hilrono o ravni naših ambicij. Takrat smo menili, da bi bilo dobro postaviti visoke cilje, visoke ambicije pred eh, zasedanjem v Cancunu. Razpravili smo tudi o cilju znižanja emisij za 30 odstotkov. In uh, takrat je bil komisar eh, nekoliko zadržan. Rekel je, da morda ne bi bilo pametno postavljati previsokih ciljev in uh, s tem zbujati pričakovanja. Socialisti smo bili prej razočarani, in eh, smo podali kar nekaj komentarjev v razpravi. No, ampak danes se vaši odgovori zdite, zdijo pozitivni. Um, visoka pričakovanja so dobra zadeva, saj ustvarjajo dinamiko, spodbujajo proces, poskrbijo za spremembe, za inovacije in pomagajo ljudem najti nove rešitve za trg. Vsaj teoretično. Seveda pa se tukaj postavlja tudi vprašanje financiranja teh ciljev znižanja za 30 odstotkov. O tem govorimo od vašega zaslišanja naprej. In uh, danes smo spet slišali pozitivne odgovore. Uh, to je dobro sodelovanje in upam, da bo ostalo dobro do Konkuna. Visoki cilji. Moramo sporočati, jasno sporočati o visokih ciljih, ki jih imamo. Hvala lepa. Eh, res je, da potrebujemo jasne izjave, zato da bomo v Kankunu verodostojni sama si zelo zauzemam za to in uh, želim uh, pripomoči k temu, da bi komisarka Heder Kardova prispevala k izpolnjevanju naših visokih pričakovanj ciljev, da bi se s tem zavezali tudi okoljev. In to pomeni jasne izjave tudi v odnosu do tretjih držav. Tako da bo jasno, da nimamo namena pustiti države v razvoju na cedilo. Ne bomo jih pustili na cedilo. V bogatem svetu se, svetu se moramo zauzemati tudi za solidarnost. Tako sem razumela celotno razpravo od Kyoto do Kopenhagna. Če bo komisarka tukaj zauzeta, potem bomo z veseljem tudi mi ji pri tem pomagali hvala lepa. Torej, jasne pohvale iz nordijskih držav za jasne izjave in za jasne odgovore. Sedaj pa vas prosim še za drugi krok odgovorov. Hvala lepa. Najprej kratek odgovor gospe Grostetki. Me je vprašala, ali gre samo za prazne besede, ko govorimo o kitajski Indiji in o tem, kaj one dosegajo. Ne, ne mislim, da so to samo prazne besede. Eno so mednarodna pogajanja, ki pač eh, slabo napredujejo, ampak tega ne smemo. Ne smemo zanemariti tega, kar se resnično dogaja v teh državah tu se zadeve premikajo, države investirajo v čistejši razvoj, ne samo zaradi pogajanj, zaradi mednarodnih pritiskov, ampak zato, ker vedo, da je to pomembno za njihovo gospodarstvo, za njihovo socialno dobrobit. Zato je nujno, da njihova rast in razvoj postaneta bolj čista. In zato sem prepričana, da so te države pri svojih prizadevanjih odkrite. Rekli ste, da če bi se hitreje rešili iz finančne krize, eh, potem eh, ne bomo lahko ocenili, eh, kakšne stroške povzroča nekaj in kar ne, saj imamo se sedaj trenutno umetno nizke številke. Ampak ta analiza nam lahko služi za to, da izdelamo našo strategijo uh, za prihodnost, da mm, vidimo, kakšna so razmerja in številke, ki jih bomo dobili v, tež, v teh težkih časih, ne bodo fiksne. Eh, lahko te cilje še spremenimo, premaknemo številke, eh, ampak jasno je, da povemo, da ne smemo obstati na mestu. Eh, ali se Evropa premika ali ne, ne glede na to, je jasno, da se naši konkurenti premikajo oziroma napredujejo, investirajo, spreminjajo svoje strategije eh, popolnoma drugače, kot so to počeli pred desetimi leti in to moramo imeti stalno v mislih. Gospod Jansen je vprašal o tem, kako je možno prisiliti industrijo v to, da vlaga v inovacije oziroma res je, vedno je težko dokazati, kakšen bo učinek eh, nečesa, nek učinek, ki se bo pojavil šele v prihodnosti. To je vedno težko dokazati. Po drugi strani pa mislim, čeprav je, so takšne analize težke, lahko jasno dokažemo, da če bomo mi ostali na mestu, medtem ko naši, naše konkurenti napredujejo, in se premikajo hitro, potem je jasno, da tvegamo to, da bomo izgubili, da bomo izgubili uvozne oziroma izvozne možnosti delovna mesta in tako naprej. In to se bo zgodilo hitro. Vprašali ste po alternativnih ukrepih in omenili ste minimalno ceno oziroma neko pašalno ceno za izpuste oglika. Poznam razpravo v tem kontekstu. V parlamentu je to bilo že omenjeno. Če bi uvedli minimalne cene, potem bi morali uvesti tudi maksimalne cene. Jasno je tudi to, da nihanja na trgu z oglikom niso tako visoka oziroma tako velika kot pa na trgu z nafto. Zato bi bilo dobro, če bi imeli spodno mejo. Um, Ne vem, če bi to bilo smiselno, saj vse skupaj ne deluje enako kot pri določanju ceno, cen za nafto. Trg z oglikom se je odzval. Trenutno je obstajalo manjše popraševanje po dovolilnicah za izpuste in jasno je bilo, da je zato cena padla. To ni bilo nič čudnega in pripričana sem, da ko se bomo izkopali iz krize, bomo videli, da bodo cene spet narasle. Ko bo spet nastopilo prvo normalno leto, torej bodi si bo to 2010 ali 2011, se bo problem na trgu rešil sam od sebe. Peter Lize je vprašal o prevozu, o prometu, o prometu o tem smo se govorili tudi z našimi partnerji v ZDA. E, torej, pogovarjamo se visokimi predstavniki iz Washingtona o tej zadevi ravno v teh dneh. Seveda moramo si ogledati in analizirati e, stroške in koristi. To bomo naredili v našem sporočilu. Vprašali se bomo tudi, kaj se bo zgodilo, če bomo mi bolj energetsko učinkoviti, če bomo uvažali manj fosilnih goriv, koliko milijonov evrov bomo s tem prihranili. Gospa Weisgerber je prav tako omenjala situacijo v ZDA. Tudi predsednik je to omenil. Res je, razborljivo je to, kar se tam dogaja. Lahko bi nas to deprimiralo, da se še vedno trudijo uveljaviti ta zakon. Ampak eh, jaz moram povedati, da še vedno upam eh, to, kar je povedal, glede na to, kar je povedal Linste Graham eh, v soboto in pa včeraj, je bilo tudi jasno, da ni izgubil upanja. Zapustil je tisto skupino treh, ki so sestavljali zakonodajo, ampak Poznaj pa stalo jasno tudi, zakaj je to naredil. Ni želel, da bi energija imela prednost pred eh, zakonodajo o priseljencih. To je torej pač nekaj ameriškega in z eh, tega vidika je jasno, da se on še vedno bori za to, da bi v kongresu uveljavil energetsko zakonodajo. Svet si ne more pripraviti privoščiti, da se ZDA ne bi ukvarjali s tem vprašanjem. Eh, tudi ZDA sami si tega ne morejo privoščiti. Potem ste me vprašali, kako se bodo nadaljevala mednarodna pogajanja o varovanju podnebja in tudi Marite Ulsko, ki je govorila o tem. No, k temu se bom še vrnila. Vse eh, ne morem se sedaj tukaj spuščati v podrobnost. Danes sem dobila veliko povratnih informacij o tem. Te informacije bom analizirala, se srečala z sodelovci v moji službi. Ampak eh, spomnim se, ko sem bila ministrica, ko smo imeli uh, pogajanja med komisarjem Dimosom in pa Ferhojgnom in sem slišala argumente, da bi se industrija preprosto zrušila. Uh, če mi ne bi sprejeli takratne zakonodaje. No, ampak industrija je še vedno tukaj. In najslabše, kar bi lahko naredili. Ker v tem primeru ne bi bili dovolj ambiciozni in bi na koncu izgubili trge. In na ta način jaz to razumem. Gospod Gerbrandi je potem vprašal, ali se bojim, da premalo investiramo v inovacije. Se sto odstotno strinjam. To je ključni problem. To je ključni problem z nami pri tej razpravi 20 ali 30 odstotkov. Ravan ambicije, ki smo jo predvideli leta 2008, se pravi, koliko velja storiti za evropske inovacije, je nekaj, kar je zdaj zaradi krize, eh, nekaj, kar nam omogoča doseči enako raven znižanja ob enaki ambiciji inovacij. In to je tisto največje tveganje za Evropo in za trizi. Pravim, demo ne zdaj praviti, da gremo na 30 odstotkov kar tako, kot da je to enostavno. Ni. Razmislimo resno o tem, ali morda ne bi to morala postati neka možnost, ravno zaradi naše sposobnosti inovirati, ravno zaradi tega je to tako zelo pomembno. Potem, kar zadeva mm, benchmarke primarne vrednosti sploh za cement in tako naprej pravite sami, da so to neke govorice, tako da ne bi o tem. Želim pa si neka izvedljiva pravila, enostavna pravila, čeprav je ta naloga skoraj da ne mogoče, ampak to kljub vsemu skušamo doseči v več podrobnosti, pa ne bi nas čaka še kar nekaj mesecev. Še zadnja točka, eh, ki jo je menila Marita Ulsko, hvala za prijazne besede. Nisem prepričana, kako bi lahko razlikovali med marcem in aprilom. Povedala sem eh, natančno enako. Razen tega, da ko smo 19, 9. marca objavili sporočilo, nisem mogla vedeti, ali boste svet in drugi rekli, v redu, lahko še vedno ostajamo pri ciljih znižanja za 30 odstotkov. Ampak vesela sem, da lahko s tem nadaljujemo. In ko govorimo o Cancunu, lahko z veseljem povem, da je strategija, ki sem jo predstavila v začetku marca, torej postopna strategija za Cancun, lahko uh, rečem, da bo to tisti splošni pristop, ki ga bodo podprle tudi druge države. Rekle bodo, to je tisti pristop, ki ga moramo ubrati, če želimo zagotoviti uspeh Cancuna. In pa potem še G77 in uh, njihova povezava z Kyoto. Tukaj se strinjam z vami, to je eno izmed področji, kjer moramo evropsko politiko spremeniti. Sama mislim, da je škoda, da septembra, ko so se pogajalke sestale v Bangkoku, da so obdožili Evropo, da ubija Kyoto. Sama nisem nikoli videla logike v tem, zakaj bi mi nas obtoževali za nekaj takega, ko smo mi sprejeli Kyoto, ko smo izpolnjevali zahteve iz Kjota. Seveda eh, smo bili proti Kjotu, če nihče ne bi, ome, eh, če nihče ne bi odpravil pomankljivosti, ampak države v razvoju mora vedeti, da nismo mi problem, ko gre za Kjoto. Države, ki pa ne želijo Kjota, ki pa nimajo nobenih drugih eh, predloga, kako doseči mednarodni uh, dogovor. Te države morajo nekaj dokazati državam v razvoju. V Evropi moramo biti boljši in ne smemo prevzeti krivde tam, kjer nismo krivi. Hvala, popolnoma prav imate. Naučili smo se iz pogajanj v okviru ZN, kako ne prevzeti krivde in uh, kriviti tiste, ki so pač za to pristojni hvala, sedaj nam eh, zmanjkuje časa, imamo še nekaj govornikov, strogo dve minuti, pa tudi vaši odgovori morajo biti kratki. Torej, dve minuti časa imate za vprašanje, najprej je Korin Lapaš. Hvala predsedujoči, hvala komisarka. Tri vprašanja, na kratko. Najprej obstaja kriza zaupanja v Evropi pri številnih državljanih. ko gre za pomen podnebnih sprememb, ko gre za verodostojno študij, ki so bile predložene. Zanima me, kaj menite, da je potrebno za to, da se izvajajo ambiciozne cilji, ki smo jih določili, ki smo jih vsi podprli. Drugič, ali menite, da je resnično možno pri cestnem prometu nekaj ukreniti, ko pa je naša celotna gospodarska dejavnost eh, usmerjena k okrepitvi cestnega prometa? In pa še tretje vprašanje, ki ima opraviti s tem, kar je že bilo omenjeno in kar je v središču same razprave. Kako lahko industrijo prepričamo v to, da so inovacije in pa investicija v zeleno gospodarstvo, ki nam bo omogočilo doseči cilj 30 odstotkov, da je to edina možnost za novo industrijo v Evropi in da je to edini, edina možnost za izhod iz eh, gospodarske in pa finančne krize. Hvala lepa, gospod Skilakakis. Hvala predsednik, hvala komisarka. Rad bi se vrnil k schemi ETS. Vi ste predlagali, da bi, da bi nadaljevali za tem ciljem 30 odstotkov. Če bi se za to odločili, ali boste poskrbeli za to, da se izboljša zakonodaja ETA, zlasti ko gre za. Uh, ko gre za nepričakovane dohodke. Te smo imeli uh, sedaj v času krize in te bi imeli tudi pri inštalacijah, ki so geografsko zaščiteni zaradi uh, Eh, njihove lokacije, ker dobijo bonuse, ko gre za ohajanje oglika, ali bi upoštevali te nepričakovane dobičke uh, in pa se vprašali tudi, kakšne je povezavi s tem stroški prevoza. Viktorijo Prodi. Hvala komisarki. Jutri eh, bom odpotoval v New York. kjer se bom eh, udeležil zasedanja avtohtonih narodov. To lahko povežemo tudi z eh, našimi cilji na področju ohranjanja gozdov. To politiko bi lahko spodbujali če bi imeli dovolj sredstev, ali lahko tem avtohtonim ljudstvom podamo določena jamstva, da se bomo sistematično ukvarjali z njihovo situacijo, ali jim lahko jamčimo, da bodo oni sami varuhi teh gozdov, da bo ohranjena raznovrstnost, biotska raznovrstnost in pa tudi eh, podnebje. In pa še vprašanje v povezavi z eh, balijem. Tukaj gre za skupno odgovornost, tudi če je ta diferencirana. Sam nisem videl nobenih političnih predlogov, ki bi jih lahko jemali resno. Mislim, da bi bilo potrebno sedaj začeti iskati tudi to vrstne odgovore tako, da bi lahko dosegli mednarodni dogovor. Tega potrebujemo. Hvala. Hvala. Zanima me tudi, kako ocenjujete konferenco v Koča Bombi. Podnebna. Uh, pravičnost na področju podnebja, to je bila glavna tema Viktorija Prodi in na tej konferenci so se sestale pogodbenice, ki so zahtevale globalni referendum uh, o varovanju podnebja in ki so zahtevale obravnavo zločinov proti podnebju pred mednarodnim sodiščem. Uh, še nekaj govornikov imamo, najprej Judit. Hvala komisarki, hvala za to, da ste danes z nami. Rada bi se vrnila na neko vprašanje, ki sem vam ga že večkrat postavila. In na to bom ponavljala, dokler ne bo rešeno. In sicer ima opraviti z tem, kako govoriti v en glas, ko gre za mednarodna pogajanja o podnebju. V Kopenhagnu nismo bili posebno uspešni. Eh, ob vaši predstavitvi sem vas vprašala, kaj boste naredili v tej smeri in vprašala sem, ali bi bilo možno dobiti izključni mandat za, podne, za pogajanja o podnebju za, v imenu Evropske unije. In eh, če že ne eh, stalni mandat, ali bi bil možen takšen ad hoc mandat za, za Cancun kaj boste naredili, če ne boste imeli takšnega izključnega mandata in uh, ali mislite, da ta mandat ni več potreben, saj nimate visokih pričakovanj, ko gre za zasedanje v Cancunu. Hvala lepa, sedaj pa kar šliter. Hvala lepa, moj sin ima sedaj siesto, ko, se, ko je vokalno izrazil svojo podporo vašim ciljem. Imam vprašanje za vas. Uh, Torej, trenutno pripravljate, pripravljate predlog o izpustih iz avtomobilov, eh, kaj lahko tukaj pričakujemo in pa potem še izpusti iz letalskega prometa. Eh, podatke o tem bi morali objaviti decembra 2008. Eh, kaj komisija tukaj pripravlja? Hvala lepa, Matija Skote. Uh. Ah. Hvala lepa, nažalost sem eh, nekoliko zamodil na sestanek, ampak eh, eh, to, kar je povedala gospa Weisberger, me je spravilo naslednjo vprašanje. Omenila so bila lahka gospodarska vozila in vesel sem, da ste omenili Euro 6, Euro 7, ko ni šlo za propad industrije, in, ampak smo relativno stroškovno neutralno uvedli neko novo tehnologijo in pokazalo se je tudi, da smo v pravem času uvedli to tehnologijo za znižanje izpustov. Imeli smo torej zagotovljene investicije, pa tudi hm, kupci so imeli določena zakono, zagotovila. Anja Weisberger je povedala, da se lahko gospodarska vozila razlikujejo od tovrnjakov in zato je stroškovni pritisk na nje zelo visok. Kaj ti eh, tisti, ki se odločajo za lahka gospodarska vozila, ne morejo izbirati tako kot pri osebnih eh, vozilih. Eh, kako bi lahko zmanjšali izpuste? Lahko bi, na primer, uvedli omejitev hitrosti za lahka gospodarska vozila. Vi ste omenili, da boste o tem pogovarjali za svojimi službami in eh, prosim vas, da razmislite o to vrstnem ukrepu. Vem, da to ni enostavno, da to ni možno eh, ustrezno preveriti, ampak v realnem življenju je tako, da z hitrostjo rastejo tudi izpusti. In zato prosim, da izračunate kaj bi prinesel takšen ukrep. Mislim, da bi to bilo stroškovno učinkovito in vsem bi s tem pomagali, kaj bi prinesla omejitev hitrosti pri tej zakonodaji. No, eh, razen Nemčije, vsi imajo omejitev hitrosti, torej to v bistvu potem velja za Zvezdno eh, republiko Nemčijo. Še Ana Rosbach. Tak, Hvala lepa. Slišali smo veliko teoretičnih vprašanj, ampak um, sama bom se osredotočila na davke. Zanima me, kako bi lahko te lepe ideje implementirali v vsakodnevnem življenju državljanov. Dobro, lahko spremenimo podjetja, da naj spremenijo svoje proizvodnje, da naj eh, čistijo svoje emisije, ustavijo filtre v eh, dimnike in tako naprej. Ampak kako boste poprečnega državljana, ki ni vključen v centralni sistem ogrevanja, da naj ne upošteva fosilnih goril, ko gre za podeželje ali ko gre za državljane, ki so zelo oddaljeni od zgošenih urbanih centrov, kjer je to pač bolj enostavno narediti. In potem me zanima tudi, kako, kaj komisarka meni o tem, da bi dali na razpolago več sredstev, ko gre za podnebje. E, Doveživeli smo to krizo letalskih družb in eh, ugotovili smo, da ni enostavno znižati izpuste iz letalskega prometa. Zato bi hitre linije po Evropi lahko bile uspešne, če bi bili pripravljeni to posodobiti, če bi lahko rekli, da je prišel čas za ukrep. tega ne moremo uveljaviti izven meja Evropske unije, ampak znotraj meja bi to bilo možno. Good. Dobro, s tem je seznam govornikov eh, zaključen. Najprej odgovor gospe eh, Rospah. Kako eh, bodo tukaj svojo vlogo odigrali državljani? Eh, Eh, to je odlično vprašanje in najlažje bomo pritegnili državljane, če bodo proizvodi, ki jih bodo državljani kupovali, avtomobili, opekači, kruha in tako dalje, če bodo vedeli, da se pri proizvodnji uporablja dobra energija, ki je energetsko varčna. In mislim, da smo že eh, zelo uspešno ljudem posredovali to vrstne informacije. Na Danskem in drugih državah to vidimo in mislim, da je na ta način mogoče uvajati nove vrste proizvodnje. Vendar pa je ta razprava povezana tudi. Um, S tem, kako ljudje gledajo sami nase. Uh, Eh, kdorkoli razume, da če bo Evropa zastala, vsi ostali pa napredujejo, da nas bo to stalo delovnih mest, bogatstva, eh, da bo to škodljivo za našo blaginjo. Zelo kratka bom. Že prejšnji teden sem slišala vas predlog o omejitvah hitrosti. E, zanimivo bo videti, kakšno bo priporočilo parlamenta in mi bomo to seveda preučili, kot smo se prejšnji teden dogovorili. Karl Schluter je e, specifično e, spraševal o označevanju avtomobilov kar se tega tiče, nimamo natančne časovnice. Osebno mislim, da je to zelo pomembno, zato bo to omenjeno tudi v naslednjem sporočilu. Vem, da v prejšnjem mandatu v parlamentu in v prejšnjem mandatu komisiji so potekale razprave o tem in za me, in to je povezano s tem, kar je omenila gospa Rusbah, se mi zdi zelo logično, da ko oglašuješ avtomobil. Jaz kot potrošnik enostavno vidim, v kateri energetski razred se uvršča. To je zelo enostavno, torej tega se moramo preprosto lotiti in poskrbeti, da bodo stvari ljudem razumljive, da se bodo lahko na podlagi teh informacij odločali. Eh, kar pa zadeva pogajanja in eh, to, da je potrebno govoriti z enim glasom, to ni tako enostavno. Mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da če govorimo z enim glasom, to ne pomeni, da je samo en glas evropski glas. Tisto, kar je pomembno, je, da veliko ljudi lahko govori v imenu Evrope in potem je ključno, da je sporočilo dosledno, da. Eh, sporočilo ne povzroča zmede pri tistih, s katerimi se pogajamo. In zato mislim, da moramo bistveno bolj enotno predstavljati to, kaj so eh, prednostne naloge Evropske unije. Ravno tako pa moramo poskrbeti, da ne bomo vse energije posvečali temu, da se usklajujemo med seboj, eh, ampak da se bomo dejansko sredotočili na pogajanja z drugimi. In pa še nekaj želim podariti, oziroma popraviti. Rekli ste, da nimam, ne gojim visokih upov, kar zdeva Cancun. E, rekli smo, da je naš cilj, da v Cancunu dosežemo vse, česar nismo dosegli v e, Kopenhavnu. E, torej, če bi kaj takega rekli, bi bilo to zelo nerealistično in vse skupaj bi bilo zelo zapleteno. Eh, tega si ne moremo privoščiti in eh, vzemimo sporozumi iz Köbenhavna eh, in dajmo to zopet na pogajalsko mizo. Uh, kar z, zadeva prilagajanje, gozdarstvo, tehnologijo. Tukaj smo dosegli napredek v Köbenhavnu in tukaj je uh, Eh, veliko specifičnih odločitev, ki jih je potrebno vključiti v formalna pogajanja. Torej imamo cel nabor specifičnih odločitev, ki bodo pripeljale do specifičnih ukrepov za Cancun. In če bomo začeli razpravljati samo o pravnih vidikih, nam grozi, da ne bomo napredovali in da eh, specifičnih odločitev ne bomo mogli uresničiti v Cancunu. Torej, tak je moj namen. Ne gre za to, da ne bi želela biti ambiciozna, ampak eh, poskrbeti moramo, da pravne razprave ne bodo ovirale specifičnih ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti. Korin Lepaž je spraševala o krizi zaupanja pri državljanih. E, to je zapleteno in ne moram na dolgo odgovarjati, ampak e, mislim, da lahko e, rečem, da so eh, spremembe tisto, s čimer se eh, soočamo. To je glavni izziv in vsi se morajo eh, zavedati, torej tudi tisti, ki so najbolj skeptični glede podnebnih sprememb, morajo vedeti, da ko bodo naši otroci naše starosti, bomo nujno potrebovali bolj energetsko učinkovite rešitve. In to sporočilo lahko brez težav posredujemo državljanom po vsej Evropi. Uh, Potem sprašujete, kako naj prepričamo gospodarstvo, da je edina realna možnost za postindustrijsko Evropo vlaganje v zelene rešitve. Moram reči, da čeprav so še določeni ljudje, ki se proti temu borijo, vodilni v uh, industriji uh, so dojeli to sporočilo. Uh, eh, 17. maja se bom sestala uh, s številnimi vodilnimi. Uh, Eh, tukaj v Bruslju, zato da bi jim poskušala posredovati sporočilo, da tisti, ki so vodilni v svojih sektorjih, eh, se zavedajo, da morajo graditi na tem, sicer ne bodo mogli grati vodilne vloge. In eh, bolj učinkovito, ko bomo to posredovali vsem, bolje bo. Gospod Filakakis je spraševal o zakonodaji ETS, o nepričakovanih zelo velikih eh, dobičkih. Težko vprašanje, kratek odgovor, ampak eh, bolj specifično, kot, eh, lahko, kot bomo eh, namenili sredstva, manj bo to vrstnih nepričakovanih dobičkov. Seveda pa moramo sproti vse čas izboljševati mehanizme. Eh, Eh, če pogledate, kaj vam naveravam predstaviti v naslednjih šestih, osmih, desetih mesecih, eh, tukaj bo veliko izboljšav za sistem ETS. In pa gospod Prodi je spraševal o avtohtonih ljudstvih in Na tem področju smo v Kopenhavnu dosegli veliko napredka, kot eh, veste, so bili američani vedno zadržani glede avtohtonih ljudstv, sploh eh, glede samega poimenovanja in tukaj smo v Kopenhavnu, kar zdaj v vprašanju gozdarstva, dosegli kar precej napredka. Eh, kar pa zdeva pravičnost na področju podnebnih sprememb, tega problema se zavedam in zato se je tako težko zediniti glede ciljev za 2050. Ampak moram reči, da čeprav ni pravično, je dejstvo, da brez dolgoročnih prispevkov strani gospodarstva, kot so Brazilija, Indija, Kitajska, uh, Eh, bomo v tolikšni meri zašli z prave poti, da se ne bomo mogli boriti proti podnebnim spremembam, kot bi eh, to morali storiti. Ampak razlog, zakaj kratkoročno ne bomo eh, zahtevali tega prispevka od teh gospodarstv, je, eh, da se pa zavedamo, da moramo delovati skupaj, ampak da so prispevki diferencirani. Torej, eh, imamo skupno odgovornost in s tem se lahko navežem na to, kar sem že povedala. Torej, kako pomembna je Evropa in kako pomembno je, da ohrani vodilno vlogo na tem področju. To je v našem lastnem interesu. Je pa to tudi zelo pomembno za celotno verodostojnost in eh, za to, to, da pokažemo, da se zavedamo, da tisti, ki imamo to srečo, da živimo v bogatejšem delu sveta, imamo tudi določeno odgovornost. Najlepša hvala, gospa komisarka. Mislim, da ste slišali, da ima naš odbor zelo ambiciozne, visoke cilje, da vas podpira pri vaših prizadevanjih. Danes smo slišali še nekaj eh, novosti glede tega, če se loteva komisija. Želimo vam veliko uspeha in upam, da vas bomo še pred eh, Cancunom lahko zopet pozdravili tukaj v odboru in da bomo lahko razpravljali o stališčih Evropske unije. Najlepša hvala, da ste prišli in veliko uspeha. Ja, Dobro, s tem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je peta točka, ponarejena zdravila spremembe direktive iz leta 2001. Pročevalka je Marisa Matijas in imamo kar precej predlogov sprememb, pa tudi nekaj kompromisnih predlogov sprememb. In vabim poročevalko, potem, ko bomo počakali nekaj sekund. Da zaščitniki podnebja zaključijo svoje pogovore. could I ask those who want to leave the room do so. Torej, prosim tiste, ki želite zapustiti dvorano, da to hitro storite, ker bomo zdaj nadaljevali z Mariso Matijas in z bojem proti ponarejenim zdravilom. Izvolite, imate besedo, da boste predstavili kompromisne predloge sprememb in svoje komentarje na vložene predloge sprememb. Dobrigada, senjor predsednik, e in ker gre za oportunidad, ki je dala ter esta diskusija. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za to priložnost, da še enkrat spregovorim na to temo, preden bomo glasovali. Gre za to, kako bolje zaščititi zdravje 500 milijonov evropejcev in kako zagotoviti, da bodo lahko bolj zaupali v zdravila. Ravno tako poskušamo prizadevati, eh, preprečiti, da bi ponarejena zdravila prišla v eh, klasično distribucijsko verigo. E, torej, pacijenti morajo biti povsem e, gotovi v učinkovitost zdravil in njihove učinke. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za sodelovanje. E, uspeli smo e, izboljšati besedilo mojega poročila in tudi eh, oblikovati 15 kompromisnih predlogov sprememb, ki jih imate pred seboj. Ravno tako se zahvaljujem vsem tistim, ki so vložili predloge sprememb na moje poročilo in eh, nakratko bom podala še nekaj komentarjev v zvezi s tem. Imamo 15 kompromisnih predlogov, ki nam omogočajo, da bomo kot parlament eh, podali jasno stališče v tej razpravi in da bomo podarili najpomembnejše točke. Gre za to, da je potrebno Eh, upoštevati številne različne interese, predvsem pa se je potrebno osredotočiti na varnost eh, pacijentov in tukaj imamo šest področji, kjer eh, imamo predloge sprememb. Namreč potrebujemo jasno definicijo um, ponarejenega zdravila, to najdemo v šestem kompromisnem predlogu. Eh, tukaj smo jasno zapisali, da gre za spremembo oziroma eh, ponaredek glede eh, učinkovin ali proizvoda ali učinkovine. Ravno tako tukaj ne, na, v tej direktivi ne smemo stvari mešati za zaščito intelektualne lastnine. Potem gre drugič tu za varnostne ukrepe. Tu uh, imamo kompromisne predloge od 7 do 10. Uh, Eh, na tem področju smo dobili različne predloge. Nekateri tukaj zahtevajo zavezujoče ukrepe za vsa zdravila, drugi zahtevajo eh, oceno tveganja. Ravno tako pa je potrebno jasno razlikovati med eh, zdravili na recept in zdravili brez recepta. Pri kompromisu, ki smo ga sprejeli oziroma dosegli, Eh, upoštevamo vse vrste zdravil in predviden je postopni sistem. Eh, pravzaprav gre za naslednjo utemeljitev. Potrebujemo ustrezne odgovore za to, da bomo upoštevali eh, realno stanje. V prvi fazi je potrebno upoštevati zdravila na recept, kajti ta so uh, zelo tvegana za zdrave pacijentov in na tem področju se tudi pojavlja največ uh, ponarejenih zdravil. Tukaj je predvideno cena tveganja v prvih štirih letih po tem, ko bo direktiva stopila v veljavo. Zbrane informacije bodo potem omogočile, da bodo sprejeti ustrezni varnostni ukrepi za to kategorijo zdravil. Ravno tako je predvideno obdobje štirih let, v katerem lahko tudi države članice prilagodijo svoje varnostne ukrepe. Potem gre za prodajo po spletu. Um, to so kompromisi 12 in 13. Glede tega se vsi strinjamo namreč, da mora tudi to biti vključeno v zakonodajo, kajti ravno na ta način največ uh, Eh, ponarejenih zdravil najde pot na evropski trg. Potrebno pa je razlikovati med legalnimi in nelegalnimi lekarnami na spletu. Eh, prav tako pa tukaj potrebujemo tudi varnostne ukrepe. Gre za to, da eh, oblikujemo nekakšen logo skupnosti in da se oblikuje seznam legalnih lekarn. Ravno tako je potrebno potrošnike obveščati o tveganju povezanem z nakupom v nelegalni lekarni. E, potem gre za nadzor e, izvajanja nenapovedanih inšpekcijskih pregledov strani agencije za zdravila. E, še nekaj drugega pa je tukaj pomembno. Zaščita podatkov o pacijentih, to je enajsti kompromis. Ta sistem pomeni tudi, da se zagotavlja zaupnost informacij in da eh, se zagotavlja, da se osebni podatki ne bodo zlorabljali v komercialne namene. Potem šesta točka, tukaj gre za sankcije. In pri tej eh, šesti točki bom eh, tudi zaključila obravnava kompromisnih predlogov. Tukaj gre za novo konvencijo Sveta Evrope eh, v zvezi z ponarejanjem zdravil. To je opredeljeno kot kaznivo dejanje. Eh, tudi mi pravimo, da gre za kaznivo dejanje in da so zato potrebne ustrezne sankcije. Za zaključek pa naj še nekaj pripomnim, kolegi in kolegice. Uh, Eh, in sicer v zvezi z dvema spremembama v 15. kompromisnem predlogu. Eh, zapisano je šud, moralo pa bi biti zapisano šal in sicer eh, gre za člen, ne za uvodno izjavo, zato je potrebna ta manjša sprememba. Pri 11. kompromisu pa je potrebno izbrisati omembo lekarn namreč obstajati mora možnost, da sledimo vsem zdravilom, zato je potrebno to ustrezno prilagoditi. Za zaključek naj povem, da obstaja določena eh, področja, kjer eh, imamo kompromisne predloge, eh, imamo pa tudi še nekaj drugih predlogov, o katerih bomo jutri glasovali. Nekaj je takih, ki jim pravzaprav nasprotujem, čeprav se strinjam za vsebino. Eh, morda se sprašujete, kako je to mogoče. Gre za predloge sprememb, ki niso vključeni v kompromisne eh, predloge ampak eh, gre za to, da se poskuša različne stvari stlačiti v isti eh, člen in temu nasprotujem. Eh, s tem poskušam poskrbeti za doslednost v celotnem besedilu in se poskušam izogniti podvajanju. Mislim, da imamo dobro podlago in mislim, da imamo tudi dober predpogoj, da kot parlament zauzamemo jasno stališče, kar zadeva to direktivo. In še enkrat se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri tem delu. Najlepša hvala poročevalki. Mislim, da je to njeno prvo poročilo v parlamentu in tako je tako obsežna tema. In eh, glede na vse, kar vidimo in slišimo, je vse skupaj dobro delovalo, tudi sodelovanje je bilo dobro in eh, zato najlepša hvala za vloženo delo. Mislim, da bo ljudem to res koristilo. Zdaj pa sledijo komentarji in dopolnitve strani poročevalcem v senci, François Crostet. Hvala, predsedujoči. Pridržujem se čestitkam, ki ste jih namenili poročevalki za odlično delo, ki ga je opravila. Eh, in tudi za posluh, ki ga je imela za to, da je kolikor se le da upoštevala mnenja vseh strani. Kar zadeva kompromisne amandmaje, na splošno sem dokaj naklonjena tem kompromisnim amandmajem in se z njimi strinjamo, ključno z amandmajem 1, ki omenja prihodno mednarodno konvencijo o preprečevanju ponarejanja zdravil. Svet Evrope mora še sprejeti takšen predlog 11. maja. Bo pa to prva tovrstna mednarodna pogodba, ki bo namenjena tudi podpisu strani neevropskih držav in to je pobuda, ki se mi zdi zelo pomembna in ki jo mora Evropski parlament se okor podpreti. Kar zadeva internet, vemo, da je to ključna pot za tranzit ponarejenih zdravil, tako da je potrebno nadzirati prodajo zdravil na internetu, tudi ustrezno ljudi ozaveščati o tem. Pomembna pa bi bila direktiva, ki ureja pregon eh, prodaje ponarejenih zdravil na internetu in mislim, da je kar pametno, da bi to zahtevali od komisije. Kar zadeva eh, varnostne mehanizme, tukaj imamo kar nekaj amantmajev, ki zadevajo eh, te varovalne mehanizme, kajte ključno je, da si pustimo možnost uvajanja zavezujočih hm, varovalnih ukrepov za eh, zdravila, ki niso na recept. Zaenkrat imamo zapovedino zgolj za zdravila na recept, potem pa naj bi po štirih letih po vstopu direktive v veljavo eh, razmislili tudi o uvedbi tega za zdravila brez recepta. Eh, Vsekakor mislim, da moramo slediti kompromisom v tej smeri, pa osebno, podarjam osebno, ostajam dokaj zdržana, kar zadeva prepakiranje, repackaging, to sta kompromisa 5 in 8, kajti v trenutku, ko za nek proizvod proizvajalec dobi dovoljenje za delene trg, mora ta proizvod ostati nedotaknjen, dokler ne pride do potrošnika, enako kot velja za hrano. In zato sem osebno predlagala eno eh, pobudo, ki se imenuje overboxing. E, mislim, da je ta predlog danes morda težko sprejemljiv za kar nekaj mojih kolegov. In zato, če ta predlog ne bo sprejet, bi bilo potrebno v okviru komormisnega maja 10 vedeti, da če bo zamisel o ekvivalentnih zdravilih, o enakovrednih zdravilih sprejeta, da je potrebno, potrebno zagotoviti tudi ustrezen nadzor, kar zadeva distribucijo. E, če obstajajo sporozumi med državami članicami, potem potrebujemo tudi ustrezen sistem interoperabilnosti, tudi kar zadeva serijske številke e, in prav tako je potrebno zagotoviti digitalizacijo sistema. In na, e, na tem je treba vsekakor ustrajati in štiriletni rok za vzpostavitev varnostnega sistema se mi zdi eh, dober. Kar zadeva kompromisni predlog 9, eh, generična zdravila, tudi tu osebno menim, da če ta kategorija zdravil eh, ostaja na recept, potem je potrebno to vključiti v področje uporabe eh, direktive brez neke posebne analize, kajti tukaj gre za varnost pacijentov, za nič drugega in zato moramo imeti to vrstne zahteve. Eh, ponarejiti, ki niso odvisni zgolj od cene zdravila, ampak tudi od količin. In vemo, da so številna zdravila, pomembna zdravila, v bližnji prihodnosti prešla v kategorijo generičnih zdravil in zato bo nujno potrebno samo vključiti tudi generična zdravila, kar zahteva uh, eh, varovanje podatkov med 11, tukaj ni težav, kar zadeva kompromisni med 14 tukaj se mi zdi pomembno, da okrepimo raven inšpekcijskih pregledov v tretjih državah. To je zelo pomembno, da ustrajamo na teh inšpekcijskih pregledih, da omejimo tudi seznam držav, ki se jih obravnava kot eh, ekvivalentne proizvodnim standardom, kot jih ima EU eh, in pa države, ki imajo sporazum o medsebojnem priznavanju za EU. To se mi zdi ključno. Toliko torej zelo na hitro. Eh, z moje strani še enkrat čestitke gospodje poročevalki in upam, da bo Evropski parlament dovolj zahteven, da bo eh, na ta način zagotovil večjo varnost pacijentov. Hvala. Um. Najlepša hvala. Dagmar Odperent. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sporočevalko smo dobro sodelovali in mislim, da 15 kompromisnih predlogov sprememb eh, predstavlja tisto, kar naj bi kompromisni predlogi pravzaprav bili, da združujejo različna mnenja z namenom, da bi dosegli kar največjo enotnost v prvi obravnavi tako v našem odboru kot v Evropskem parlamentu. Zato svoji poslanski skupini priporočam, da podpre vse te predloge sprememb, sama bom to seveda storila. Seveda bi bil popoln svet drugačen, to ve tudi poročevalka, ampak če si pogledamo pogovore v svetu in stališča tamkajšnje delovne skupine, potem so stvari nekoliko drugačne, niso tako radikalno drugačne kot pri določenih drugih pravnih aktih, Eh, kot naprimer pri čezmejni zdravstveni oskrbi ali kaj podobnega, ampak eh, vendarle stvari so take, kot so običajno v svetu in zato je po mojem mnenju pomembno, da v prvi obravnavi damo jasen signal svetu. Ne glede na to, kaj bomo potem morali kot kompromis sprejeti v drugi obravnavi. Zdaj, ni pravi trenutek, da se, spuruš, da se spuščamo v kompromise s svetom. To pravim določenim članom svoje poslanske skupine, pa tudi drugim. E, določeni predlogi sprememb, ki izhajajo iz besedil v svetu, nam e, nič ne pomagajo. Mislim, da kompromis, kot ga je pred, predložila pročevalka in e, tudi s komentarji gros, gospe Grostet, je dober In pri vsem tem, kar je slišati v zvezi z eh, tem, da poskušamo otežiti ali preprečiti določene vrste trgovine, tukaj se vendarle vračamo k bistvu te zakonodaje in to je preprečevanje ponarejenih zdravil oziroma čim zgodnejše eh, prepoznavanje in sledenje za to, da bomo zaščitili pacijenta. Eh, Ljudje je potrebno zaščititi pred škodljivimi zdravili ali neočinkovitimi zdravili, ki ne vsebujejo predvidenih učinkovin. Mm, zato je potrebno spremljati celotno pot zdravila od eh, proizvodnje, kjer je potreben notranji nadzor in tega je morda potrebno v določenih podjetjih izboljšati. Torej nadzor, kar zadeva učinkovine, ne glede na to, o katerem delu sveta govorimo. In dovolite mi, da, uh, ostenim, da omenim še nekaj drugega, kar je ena od mojih najljubših tem. Torej, našli bomo vedno več ponarejenih zdravil, ki vsebujejo ponarejene učinkovite učinkovine. Zanašamo se na notranji nadzor proizvajalcev in odkud prihajajo ta zdravila. E, prihajajo iz držav, e, ki se jim nikoli glasno ne zoprstavimo, ker e, pač smo od njih odvisni v drugih vidikih, ker jim hočemo prodati svoje vozila in marsikaj drugega. Tukaj gre ne samo za eh, Kitajsko, Indijo, Korejo in druge, ampak eh, jaz sem premajhna, da bi se to sama rešila. Ampak eh, v Evropi moramo poskrbeti za to, da bomo čim hitreje prepoznavali ponarejene učinkovine in tudi ponarejena zdravila. In zato, zato je potrebno obravnavati celotno pot zdravila. Eh, tukaj ne gre za vprašanje, ali ima zadeva patent ali ne, to je posem nerelevantno. In tudi ne gre za to, kje je bila zadeva proizvedena eh, in kje se je prvič prišla na trg. Tudi to ni bistveno, ampak nekaj vam eh, želim položiti na srce in zato vas opozarjam na predlog spremembe, ki je po mojem mnenju pomemben. Če resno jemljemo varnost, ne moremo dovoliti, da so navodila za uporabo raztrgana, da so ampule eh, odprte, eh, da eh, so embalaže poškodovane in tako dalje. Pri vsem, kar harmoniziramo v Evropi, ne razumem, zakaj ne moremo harmonizirati embalaže za zdravila vsi tisti, ki nam grozijo, da bomo uničili celoten sektor, če bomo sprejeli tako zakonodajo. Vse tiste pozivam, da se obrnejo na države članice, da mora obstajati, da mora obstajati embalaža za 10, 20, 50 in tako dalje. E, potem bo vse skupaj bistveno bolj enostavno. Iščem. Eh, kolega Šacimrkakis, eh, ki pa ga ni, eh, ampak v vsakem primeru je varnost pacijenta začetek in konec vsega in tukaj je potrebno obravnavati vsak proizvod posebej. Kaj pa je z zdravili brez recepta? Ti naj bi predstavljali manjše tveganje za pacijente. E, ja, če vzamem tableto proti glavobalu, ki ne, ki ne vsebuje predvidenih učinkovin, potem je več pač škoda, ker eh, zadeva ne učinkuje. Ampak eh, tudi, če neko pomirjevalo ne deluje in sem zato tukaj. Eh, bolj razburjena kot sicer, ampak če se kaj takega zgodi pri, naprimer, heparinu, ki rešuje človeška življenja, je to nekaj povsem drugega in eh, zato podpiram tudi eh, tiste dele zakonodaje, kot je naprimer člen 54a, eh, kjer komisija predvideva možnost določenih izjem, naprimer za velike, um, za torej veliko embalažo za uporabo v bolnišnicah. E, upam pa, da bomo torej enotno nastopili na plenarnem zasedanju in podali pravi signal svetu. Hvala. Gospa Parvanova. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da predstavim stališče skupine Alde v imenu gospoda Kramera, ki je še vedno na letalu. Uh, in zato danes ni z nami in eh, zato odsotnost se opravičujem v njegovem imenu. Najprej naj čestitam pročevalki za vse delo, ki ga je opravila pri tem zelo zahtevnem svežnju in pa tudi za pripravljenost na dialog in sodelovanje. Eh, veliko dela je namenila eh, vprašanju definicij in mislim, da smo v kompromisnem predlogu dosegli najbolje, kar je bilo možno. Naj vas opomnim, da eh, pravzaprav s tem predlogom obravnavamo samo en odstotek ponarejenih zdravil, namreč tiste, ki stopajo na trg preko pravne distribucijske verige. To je samo začetek. Začeti pa se moramo boriti tudi proti nelegalni distribucijski verigi in zato pozdravljam eh, predlog, da se lotimo tudi eh, spletne prodaje. To so kompromisni predlogi 2, 3 in 12. Upam, da bo komisija tudi okrepila policijsko in pravosodno sodelovanje na tem področju ter da se bomo tudi z eh, tega vidika lotili boja proti ponarejenim zdravilom, kot je to omenjeno v prvem kompromisnem predlogu. Kar zadeva eh, zakonito distribucijsko verigo, moramo poskrbeti, da eh, ukrepi temelijo na določenih pravnih načelih, da bo sistem stroškovno učinkovit in da bodo vsi ukrepi temeljili na oceni stroškov in učinkov ter da bodo vključeni vsi akteri v distribucijski verigi ter da bo upoštevana tudi cena samih zdravil, sploh ko govorimo o generičnih zdravilih, ki predstavljajo samo eh, oziroma manj kot en odstotek ponarejenih zdravil. Eh, v tem eh, duhu smo tudi vložili določene predloge spremem skupaj s kolegi. Upam, da bo ta pristop naletel na podporo in da se bomo torej problemov rešili s pravimi orodji ter na ta način prispevali k varnosti pacijentov. Kar zadeva kompromisni predlog 9, pa podpiram ta pristop, ki temelji na tveganju. In mislim, da bomo na ta način eh, dosegli bolj sorazmerne ukrepe. In pa še kar zdaj v predlog se nam je 231 Dagmar Rothberndt o ponovnem uh, embaliranju. Eh, sama sem to še bolj zaustrila, namreč zahtevam popolno prepoved ponovnega embeliranja in mislim, da kot kompromis lahko podpremo amma gospe Rodberen. Potrebno je eh, zagotavljati celovitost proizvoda in zato ne bi smelo biti dovoljeno eh, priti v stik z eh, zračnim ovojem, ki obdaja zdravilo. Mislim, da je varnost pacijentov na prvem mestu in da moramo biti zelo strogi glede tega vprašanja. Danke, Mikael Tremopoulos. Hvala lepa. Predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Že zdaj v tem trenutku lahko povem, da pozdravljamo eh, stališče poročevalke. Prav tako se strinjamo z drugimi političnimi skupinami. Lahko povem, da smo kar zadovoljni z kompromisnimi predlogi. No, kljub vsemu so še nekateri amantmaji, pri katerih smo zelo daleč od naših eh, prvotnih stališč, vendar pa podpiramo vse kompromisne predloge. Rad bi se dotaknil treh eh, pomembnih kompromisnih predlogov. Najprej ne povem, da sem eh, o ostalih vsebinskih vprašanjih lahko govoril že v drugih priložnostih, zato o tem ne bi zdaj. Eh, no, na začetku smo zahtevali, da se borovalni mehanizmi uporabijo pri vseh zdravilih, ampak glede na razmere, zdaj podpiramo rešitev, ki predvideva štiriletni rok za zdravila brez recepta in sicer na podlagi analize tvegan in na podlagi varnostnih karakteristik, ki se bodo uporabljale za druga zdravila. To torej, kar zadeva kompromisne amadmaje 4, 5, 4, 7 in 15. Kompromisna amadmaja 5 in 8 sledita naši osnovni zamisli o prepakiranju, se pravi, da se prepakiranje dovoli pod pogojem, da se upoštevajo vse, vsa potrebna varnost na. Eh, vse potrebne varnosti ukrepi. Kompis 24, 12 in 13 tudi sledijo našim prvotnim stališčem, kar zadeva te varnostne značilnosti oziroma karakteristike. Eh, kar zadeva prodajo preko interneta in pa tudi kar zadeva ozaveščanje javnosti v zvezi z tveganji, ki so povezani, povezana z uporabo tovrstnih zdravil. In eh, mislim, da bo končni rezultat tukaj zelo dober. Hvala lepa, Marina Jana Kudakis. Hvala lepa. Najprej čestitke poročevalki za zelo dobro poročilo. Moram reči, da je bilo sodelovanje zelo dobro. Eh, vsi smo za omizjem zelo dobro sodelovali. Mislim, da so šli kompromisi v pravo smer, da so glavne zadeve zdaj s tem zajete in da bomo to lahko podprli. Eh, jutri mislim, da bo odbor Envi ta predlog podprl in da bo s tem dobil tudi dodaten zagon za plenom. To je dobro poročilo, to je dober začetek. Morda ni popolno, rad, da bi videla tudi kaj drugega, naprimer, da bi vključili več eh, zdravil, eh, potem kar zadeva eh, tudi večje embalaže in tako naprej. To je pač prvi korak in mislim, da moramo biti pragmatični, kar zadeva naš predlog tukaj in mislim, da s tem lahko naredimo korak naprej, ko bomo ta predlog podprli. Moram pa tudi povdariti, da je to tema, ki jo bo potrebno čez nekaj let ponovno obravnavati, kajti ponarejanje po naravi stvari je kaznivo dejanje in uh, kriminalci vedno pač najdejo nek obvod mimo zakonodaje. Tako da bo treba najti eh, v prihodnje ponovno neko novo rešitev, ker prioriteta je seveda varnost pacijentov. In eh, s tem v mislih še enkrat lahko povem, da bomo podprli ta prvi korak v smeri še nadaljnega ukrepanja na tem področju. Hvala. Hvala, Petr Lize. Hvala, predsedujoči tudi jaz se pridružujem zahvalam poročevalki in pa tudi poročevalkam in poročevalcem v senci, še posebej François Grostet v imenu EPP. Kot uh, sem uspel zaslediti, zadeva ni bila vedno najbolj enostavna, ampak kompromisni predlogi so zdaj privedli do tega, da se vse politične skupine strinjajo s tem predlogom. Še posebej kompromisni predlogi, kar zadeva uh, Eh, varovanje podatkov in pa predajo preko interneta, se mi zdijo zelo eh, posrečeni in eh, kvalitetni. Težko je seveda obenem zagotoviti to paralelno prodajo, ki pa naj bi bila varna. Zato tudi nismo sprejeli koncepta overboxinga, ker nimamo enotnih pravil oziroma enotnih velikosti embalaže bi pa lahko šli korak dlje, kot predlaga Dagmar od Berend. V sedanjih razmerah, ko nimamo resničnega evropskega notranjega trga na tem področju, bi bile posledice za številne pacijente v zdravčancah hude, če bi preprečili ali otežkočili, eh, otežili eh, prodajo preko interneta. Kajti na ta način se še bolj omejuje dostop zdravil za pacijenta, pa na dolgi rok pa si bo treba vzeti čas, morda bi tudi eh, panelstvo naložili študijo eh, o vzpostavitvi resničnega evropskega notranjega trga na tem področju, če bi lahko dosegli, kolikor se le da eh, doseči enotne cene, kajti čudno se mi zdi, da bi le z različnimi cenami lahko prevažali zdravila po Evropi, da bi na ta način ohranili cene na neki pametni ravni. Kolega Müller je pred eh, dolgimi leti podal takšen predlog, takrat smo v Nemčiji to zavrnili, zdaj uvajamo eh, pogajanja o cenah, eh, tako da zdaj morda se lahko o tej temi nekoliko bolj sproščeno pogovorimo, tako da morda bi tem veljalo razmisliti. Še dve malenkosti predlog spremembe 275 eh, eh, z moje strani in 272 kolegov eh, Sonik Parvanova in Adam. Tukaj v prvem koraku ne bo obvezne uporabe varnostnih mehanizmov, lahko pa prosto voljno podjetja to uporabijo. In tukaj mislim, da se moramo zadeliti, da morda nekaj, česar ne predpisujemo, vendar lahko omogočimo podjetjem pri amantmaja 179, ker gre za eh, pomožne snovi, tukaj bi morali s kolegi zadevo nekoliko bolj naklonjeno pregledati, da ne bomo mešali zdaj učinkovine, kjer leži bistvo tega problema pri ostalih pomožnih snoveh, pa mora biti pravila podobna kot eh, na drugih področjih, ko se naprimer eh, uporablja grozni sladkor pri živilih, to seveda potrebno preveriti in enako mora potem veljati tudi za zdravila. Še enkrat hvala vsem za pripravljenost na kompromise. Mislim, da je to zelo dober rezultat in da se lahko z njim strinjamo in ga podpremo. Hvala lepa, živil pa njo. Ne? Dobro. Mislim, da se lahko pridružimo vsem tistim, ki pravijo, da so tukaj eh, prišli na dan dobri kompromisi, kar zadeva definicijo ponarejanja, kar zadeva reguliranje trga preko interneta, kar zadeva tudi sankcije, ki jih potrebujemo. Mislim, da ima Peter Liza prav, ko pravi, da se bo enkrat kasneje potrebno lotiti kaosa na trgu zdravil. Tudi ti, Dagmar, si dejala, da v bistvu ni nobenega razloga, zakaj je v eni državi v paketu 12 tablet, v drugi 10, v tretji 36, v četrti 30. Skratka, vsaj harmonizacija velikost embalaže bi pomagala, ali bomo deležni enakih cen, to je že drugo poglavje, eh, nekoliko težje poglavje, bi bilo sicer zaželjeno, ampak eh, tu so seveda tudi kulture, kar zadeva strošek zdravja v eni ali drugi državi, eh, se razlikuje. Kot je Dagmar od Berendeleala, si želimo preprečiti to, da bi se zdravila ponarejala, ali da bi se učinkovine v zdravilih ponarajale. To je torej naš eh, osnovni namen. Nisem popolnoma prepričan, ali je prepakiranje dejansko vir ponarejanja. Ker tukaj ne gre za ponarejanje zdravil, temveč gre za to, da se dejanska zdravila preoblikuje zato, da se jih prodaja na nacionalnem trgu iz razloga, ker so pač velikosti embalaže od države do države različne in samega zdravila se s tem ne spreminja. Tako da, po mojem mnenju, gre to mimo tistega, kar želimo doseči in eh, konec koncev je dovoljeno na notranjem trgu izkoriščati to vrstne prednosti. In to vrstna paralelna trgovina je bila tudi doslej razen enega samega, sam za tega primera v Združenem kraljestvu, kjer se je takoj tudi to odkrilo. Skratka, nikoli do sedaj se ni izkazalo prepakiranje kot razlog oziroma vir ponarejanja. Kajti konec koncev vse to služi zgolj farmacevtski industriji, kajti na stotine milijonov, celo 3 milijarde evrov več po nekaterih izračunih eh, farmacevtska industrija zasluži, kot pa če bi še enkrat reimportirala zdravila in tako prihaja do določenega ravnovesja eh, na trgu in morda bo na ta način nekaj dne vendarle prišlo do političnega dogovora, kar zadeva notranji trg zdravil in koliko naj bi zdravila stala na notranjem trgu. Tako da tukaj mislim, da ko si človek to pogleda, ima drugačno mnenje, kot če samo poslušamo in si predstavljamo stvari, ki se sploh v resnici ne dogajajo. Tako, Toliko torej v smislu vaših prispevkov. Poročevalka, če želi, lahko še enkrat eh, spregovori. Imate še kaj za dodati? Ne? Ne, hvala, predsednik. Nimam kaj posebnega za eh, dodati. Lahko se samo eh, zahvalim vsem za povedano in se lahko strinjam, kar zadeva to, kar se da razvezi za paralelnimi trgi. To je pač realnost, ki obstaja na notranjem trgu. in zagotoviti bo potrebno, da se borimo predvsem proti nedovoljeni trgovini. Ampak kaj drugega kot to, pa v bistvu nimam s tem vzaj zapovedati. Dobro, jutri bomo torej o tem glasovali. To pomeni, da gremo lahko naprej na točki 6 in 7 farmakovigilanca. Tu je poročevalka Linda McKevin, ki ima tudi besedo. Hvala, predsedajoči. Torej, ti dve točki lahko obravnavamo skupaj, mislim, da nima smisla, da to obravnavamo ločeno. E, torej, kolegi, zdaj vam delijo kompromisne amandmaje. ki so jih podprli vsaj v večini poročevalci v senci iz uh, počnih skupin nimate ravno formata pred seboj, ker je bilo zapisano, kdo je podporil kaj, ker je sekretarjat ni imel časa, da bi na takšen način eh, sfinaliziral ta dokument. Bi se pa zahvalila vsem poročevalcem vesenci iz političnih skupin. Prejšnji teden je bil zelo težaven teden, ker številni nismo uspeli pripotovati do Strasbura in eh, tudi sama vem, da je bilo zelo težko dosegati dogovore glede kompromisnih amandmajev, ki mislim, da nam bodo omogočili, da imamo dokaj problematično glasovanje v odboru jutri. Splošna ocena, ki bi jo podala glede tega, o čem bomo glasovali jutri, je, da bomo izboljšali celoten sistem farmakovigilance v Evropi. In tako kot pri področju ponaredkov, gre tukaj za varnost pacijentov, gre za to, da so zdravila, ki se dajo na trg, Eh, ustrezno spremljena in nadzirana, da so pacijenti obveščeni, ko gre za spremenjena zdravila, za zdravila, ki zdaj vključujejo neke nove učinkovine, eh, tako da se proizvajalce spodbuja k temu, da eh, negativne stranske učinke sporočajo pristojnim javnim odgarom in da ti tudi potem spremljajo to vrstne negativne stranske učinke in da ugotovijo, ali je potrebno kakorkoli še dodatno svetovati ali pomagati pacijentom. Skratka, nasplošno mislim, da gre za izboljšanje ravni varnosti pacijentov širom Evrope. E, če najprej pogledamo kompromisne mandmaje v zvezi z direktivo 1a in 1b, kot sta oštevilčena zdaj, zadevata izboljšanja v zvezi z informacijskim e, letakom v, na zadnjem zasedanju odbora je bilo jasno, da ni podpore za predlog komisije, da bi sem vključili kategorijo povzetek eh, ključnih podatkov. Namen komisije je bil ta, da bi, glede na to, da je ta eh, letak dokaj podroben, izpostavili tiste ključne negativne stranske učinke eh, in jih natisnili v masnem tisku, ampak po pogovorih s predstavniki prečnih skupin, po Eh, posvetovanju smo gotovili, da ni eh, podpore, zato kajti za neke skupino pacijentov je ključno nekaj, za drugo skupino je ključno nekaj drugega in zato so nam iz tega vsi eh, poročevalci v senci predlagali, da zahtevamo od komisije naj znova od začetka pregleda ta informacijski letak in eh, da v 18 mesecih opravi tudi posvetovanje z organizacijami eh, pacijentov in eh, potrošnikov. Torej, toliko o 1A in 1B. Druga skupina mandmajev, 2A in 2B, zadeva intenzivno spremljanje proizvode. Tukaj smo imeli kar nekaj razprav in kot stvari stoje v tem trenutku, so ti kompromisni amadmaji deležni podpore strani vseh političnih skupin razen zelenih tisto, kar je bilo tukaj najbolj sporno, je, kako naj bi pomenovali to kategorijo zdravil. Gre za zdravila, ki so bodisi nova na trgu, bodisi so to zdravila, ki vključujejo takšne eh, učinkovine, glede katerih bi morali pacijente obveščati o teh novih učinkovinah in da ne poročajo o eh, negativnih starskih učinkih. No, skratka, prvo vprašanje je bilo, kako poimenovati ta eh, Eh, zdravila. In po prvem pogovoru s kolegi se zdi, da ni podpore za eh, predlog komisije Intensively Monitored Products. Zato zdaj predlagamo, da na letakih, informacijskih letakih vključimo uh, zapis, da si gre za uh, zdravilo, ki je podvrženo dodatnemu spremljanju. Uh, In prav tako bo zapisano, da gre za nov proizvod oziroma proizvod, ki vsebuje nove e, učinkovine. Kar dolga razprava je bila o tem, kakšen simbol naj bi za to uporabili, kakšen znak naj bi za to uporabili. E, zdravstveni delovci že uporabljajo e, na glavo postavljen trikotnik. E, nekaterim državam to ni bilo všeč, ker v nekaterih državah to pomeni nevarnost. E, Eh, ali pa celo strup in zato smo prepustili komisiji, da najde ustrezen znak. Strinjamo se, da mora to biti enostaven črno-bel eh, znak. Nekateri kolegi so želeli, da bi bil ta podatek tako na znanjem bražje kot tudi na letaku, ampak ni bilo soglasja med eh, poročevalci senci, da bi to vključili tudi na zunanjem balažu, tako da zaenkrat to ostaja na informacijskem letaku. Enako velja potem tudi za kompromisni predlog 2b. Osebno lahko povem, da bi lahko sprejela to zamisel o intenzivno spremljenih proizvodih, intensively monitored products, ampak jasno je bilo, da to ne bo predmet soglasja. No in pa pogovor z Evropsko komisijo se mi zdi, da je ključno tukaj to, da morajo biti pacijenti eh, obešeni o tem, da jemljajo nek nov proizvod oziroma proizvod z novo aktivno eh, učinkovino oziroma za novo učinkovino. Eh, potem naslednji kompromis 2C spada v isto kategorijo, tako kot 2A in 2B. Potem kompromis 3 zadeva poročanje. To so podprle vse politične skupine in večina mandmajev tukaj prihaja strani kolegov, ki so menili, da to, da pravimo naj pacijenti zgolj poročajo preko spleta, da to ni dovolj, ker te številni pacijenti ne uporabljajo Eh, interneta, da bi morali imeti možnost tudi poročanja po telefonu ali z nekim pisni obliki. Tukaj so zadeve dokaj, dokaj jasne in potem tudi določene izboljšave glede tega, kakšne informacije se ponujajo javnosti na evropskem spletnem portalu. No in potem na koncu kompromisa 3 smo dodali še nekaj o tem, da bi morali napake glede zdravil eh, obravnavati na način, da se nikogar ne krivi za to, ker na ta način se da stvari izpeljati korektno. Strinjam pa vse, da črtamo za misel anonimnega poročanja, ker ti prihajalo je do kar nekaj primerov uh, eh, zelo namernega poročanja strani konkurenčnih podjetij in da to seveda ni namen. Če želimo ustrezno uh, opraviti analizo takšnih eh, poročil, jer seveda je potrebno vedeti, kdo je to poročilo podal. Amandma 4, kompromisni amandma 4 je še vedno dokaj sporen. Gre za vpliv zdravil na okolje. Sama sem dala, da sem nekoliko skeptičen glede tega, da bi sem vključevali tudi določila, ki bi organom, ki so odgovorni za farmakovigilanco, dajali tudi pooblastilo oziroma naloge vezane na eh, varovanje okolja. Ja, to je seveda pomembno, ampak tukaj gre v končni fazi za človekovo zdravje. No, zdaj smo recili dva kompromisa. Najprej imamo kompromis 4a, eh, tukaj gre za nov, novo vodno izjavo 5a in pa potem eh, usklajena med 2 4b, gre za nov člen 119a kar zadeva uvodno izjavo, so to podpisali vse politične skupine razen EPP-ja, za novčni 119A pa so to podpisali socialisti, eh, zeleni in eh, GUE. Večina se ne strinja, da je nekaj treba storiti, kar zadeva okolje. Govorila sem s komisijo in svetom s tem v zvezi in resnično vlada eh, želja potem, da bi celotno vprašanje okoljskega vpliva zdravila obravnavali, ampak treba je pustiti ob strani človekovo zdravje. Treba vedeti, da nekatera zdravila, če tudi imajo vpliv na okolje, nimajo uh, vpliva na človekovo uh, zdravje ali pa je pozitiven vpliv na človekovo zdravje tako uh, velik, da od teh ta mora biti negativni učinek na okolje. Potem kompromis ne ima pet, ker je za tega nekaj koristi. Najprej pomeni, da se varnostna študija izvede od strani farmacijskih podjetjih, podjetij, ko eh, javnost to zahteva. V preteklosti se vse to vrstne študije sicer niso opravile. Eh, tukaj uvajamo tudi nov koncept eh, študij o učinkovitosti zdravil. Kajti, ko je bilo neko zdravilo na trgu več let, potem je potrebno izkazati tudi učinkovitost, potem eh, skozi leta pa eh, pristojni organi nimajo več možnosti obravnavati vprašanja učinkovitosti. Zato smo to samo vključili, da smo zajeli pomisleke nekaterih kolegov, ki so želeli, da se dovoli zdravilo, eh, zdravilo na trg, le če odgovarja določni zdravstveni potrebi. Vemo, da pač nekatere bolezni so pač nekako bolezni v nekem razponu od, od tu do tam in nekateri se dobro odzivajo na ena zdravila, nekateri bolj na druga zdravila. Ampak treba predvsem se osredotočiti na dodano vrednost zdravil, na dodano vrednost, ki jo zdravila nudijo eh, pacijentom. In zato smo tu pripravili tako prvistne mandma, ki je zahteval kar veliko redakcijskih sprememb, zato sem hvaležna kolegom za pomoč in mislim, da imamo dobro osnovo za nadaljno razpravo s svetom glede tega tako zelo resnega vprašanja kompromisni nadma šest, kar zadeva pristojbine, to je nesporno, to so podpisali vse skupine. Bistvo tukaj je, da želimo zagotoviti neodvisnost uh, organov pristojnih za farmakove glance, to je jasno, ti ne smejo biti povezani z farmacijskimi podjetji. Potem pa še kompromisni predlog 7, glede spletnega portala, tukaj gre za to, kakšne informacije naj bi objavili. Tukaj podpiramo Evropsko komisijo, ki želi celoten sistem farmakovigilance v Evropi narediti mnogo bolj eh, dostopen javnosti in odprt. V ZDA je to dokaj odprto. Eh, podprla sem torej amantmaja glede eh, tega vprašanja. Pripravili smo tudi kompromisni predlog in predlagam, da ne podpremo tistih amantmajev, katerih namen je, da bi omejili informacije, ki se jih daje na voljo javnosti. potem preostalih eh, pet amandmajev zadeva komitologijo. To je bilo pripravljeno na predlog sekretariata, kajti ta zakonodaja je bila pripravljena še pred izbonsko pogodbo in vse to je pač v skladu z novimi komitološkimi eh, postopki, podobno kot smo eh, sprejeli tudi za potni list za hišne živali. Tako, zdaj pa uredba. Amandma 1, tukaj gre zopet za intenzivno spremljanje proizvodnje, tukaj so se vsi strinjali razdeljenih, ključni problem je še vedno ime in tudi tukaj smo uporabili termin dodatno varnostno spremljanje. Um. Kompromisni predlog spremembe, ki ima opraviti z uh, okoljem. Pravkar sem izvedela, da je tudi skupina EPPED podprla ta Eh, uvodno izjavo, samo SND, GUE in pa zeleni pa so podpisale eh, še drugi amantma. Potem 3.4, eh, to je enako tudi o spletnem portalu, zelo, gre za zelo pomembne oziroma zelo podobne zadeve. Mm -hmm. Potem kompromis šest, to so spet podpisale vse skupine, ni sporno, gre za bazo Eudra Vigilance. Samo da pojasnim, nekateri kolegi so nekoliko zmedeni. Spletni portal je spletna stran Evropske komisije oziroma Evropske agencije za zdravila. Eudra Vigilance pa je podatkovna baza za strokovnjake, kjer strokovnjaki opisujejo neželene učinke zdravila vsak dan in nacionalne oblasti, nacionalni organi uvrščajo podatke v to podatkovno bazo. Deli te podatkovne baze so javni, želimo, da bi bila kar se da transparentna, seveda pa ne moremo opisovati podatkov posameznikov in pa njihovih konkretnih neželenih učinkov. To so kompromisni predlogi sprememb, ki jih imamo na mizi. Večine, večino teh eh, kompromisnih predlogov sprememb um, so podprle vse skupine in zato upam, da bo glasovanje jutri potekalo dobro. Hvala Linda, hvala za delo, ki si ga vložila v ta dva zakonodajna akta ter v kompromisne predloge sprememb. Sedaj pa bomo slišali še poročevalce v senci. Prva je Pilar Ajuso. Hvala, predsednik. Um, Želela bi se zahvaliti gospe McEwen za to veliko delo, ki ga opravila, za to, da bi dosegla kompromisne predloge sprememb, ki jih pravzaprav vsi podpiramo. Zahvaljujem se tudi preostalim poročevalcem v senci in pa našim sodelavcem, ki so si zelo prizadevali za to. Uh, poročilo zlasti spričo problemov, s katerimi smo se soočali prejšnji teden. V kompromisnih predlogih sprememb je predstavljena problematika, torej gre za uredbo oziroma direktivo, kjer mora biti bolnik natančno obveščen o neželenih učinkih, ki jih lahko ima neko zdravilo, kakšne stranske učinke lahko ima, kakšne probleme mu zdravilo lahko poroča, eh, povzroča In uh, vedeti mora tudi, na koga se lahko obrne, na spletno stran, na zdravnika. In menim, da kompromisni predlogi spremembe zelo iz. In uh, mislim, da kompromisni predlogi sprememb zelo izboljšujejo predlog komisije. Gospa McEwen je podrobno predstavila vse kompromisne predloge sprememb in zato sama ne bom izgubljala časa za to, da bi še enkrat govorila o kompromisnih predlogih sprememb. Pri zdravilih gre tudi za te označbe, za opozorila, eh, naprimer narobe obrnjeni trikotnik, črni okvirček. Eh, če gre za narobe obrnjen eh, trikotnik, potem lahko to za nekatere države pomeni, da gre za toksičen proizvod in zato bi komisija morala preučiti to zadevo, kakšen signal bi bil najprimernejši in na to bi morala predlagati ustrezen signal. Pri kompromisnih predlogih sprememb gre tudi za okolje. Okolje je prav gotovo zelo pomembno. Ampak to je uredba, ki ima opraviti predvsem z neželenimi učinki zdravil. Seveda obstajajo tudi neželeni učinki za okolje, ampak morda ne v tolikšni meri. Mislim, da bi zato to moralo biti omenjeno v vodnih izjavah, ne pa v zakonodajnem besedilu. Zato smo sprejeli kompromis 4a, ne pa 4b. E, potem pa še uredba. Tukaj je situacija pomemb, e, podobna. Strinjamo se za kompromisi. Razen z kompromisnem predlogu spremembe o okolju, mislim, da bi morali to vključiti in to podne izjave. Hvala. Hvala. Sedaj pa Antonija Parvanova. Thank you, Mr. President. Uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Želela bi čestitati Lindy McEwen za ta dosje. Dosje je izredno tehnično, je upravila dobro delo. No, prejšnji teden smo ravno imeli neželene učinke zaradi izbruha vulkana in eh, zato smo morali se poročevalci v senci zatekati k komunikaciji preko interneta, da smo lahko dosegli vse te kompromise. No, ehm, kompromisni predloge sprem so v skladu z glavnimi načeli eh, skupine ALDE, v glavnem eh, predvsem, ko gre za zaupnost podatkov, za transparentnost. Um, ko gre za vključitev dela strokovnjakov nacionalnih oblasti, potem kar se tiče informacij na, na vodilu za uporabo zdravila, eh, izvorno je oziroma kompromisni predlog eh, zahteva še dodatni razmislek komisije o teh informacijah na, na vodilu. Uh, Eh, gre predvsem za informiranje bolnika, torej zato podpiram kompromis, ki želi izboljšati vsebino navodila in pa beljivo samega besedila. Tu gre za amantmaja 1a in 1b. Ne bom govorila o direktivi in uredbi posebej, ampak o vsem skupaj. Ko gre za intenzivno nadzorovane proizvode, tukaj sem zadovoljna, da smo dosegli ta kompromis, da se lahko izognemo temu, tej obeseditvi in najdemo bolj primerno obeseditev. Govorili smo dodatno nadzorovanje varnosti oziroma varnostno nadzorovanje. To je boljše za, radi zaupanja. Uh, bolnikov v njihove zdravile, pa tudi, zdravila, pa tudi v farmacijsko industrijo. Potem eh, zapleteni vidik, gre za okoljske učinke farmacijskih uči, eh, proizvodov 4.1, 4.B, 2.1, 2.B. Tukaj moramo ostati resnično pragmatični. Za vsa politična področja je ključno, da se odločimo za pristop, ki temelji na dokazih. V tem konkretnem primeru, zlasti v uvodnih izjavah, pa podajamo izjavo o učinkih na okolje, ki ne temelijo na dokazih. Gre samo, da krivimo zdravila za človekovo uporabo, da škodujejo okolja. Ehm, to je nekoliko nesmiselno, če nimamo nobenih podatkov in dokazov. No, mi smo parlament, eh, odločamo, sprejemamo zakonodajo, ne gre zgolj za to, da pišemo člene za medije. In zato je pomembno, da so vsi naši amantmaji takšni, da temelijo na dokazih, zato bi želela, da komisija poskrbi za te informacije in če pravimo, da obstaja učinek na okolje ali pa na javno zdravje, kako natančno lahko to izmerimo in na kak način. Lahko bi bilo to zelo drago in eh, tudi, če bomo dobili takšne podatke, kaj bomo naredili, bomo prepovedali zdravila. Eh, nekatera zdravila so izredno nevarna, pa jih jemljajo samo delček eh, ljudi. Ko gre za zdravila, ki jih uporabljajo številni ljudje, naprimer hormonska zdravila ali pa za visok pritisk, kaj bomo potem soh naredili, tudi če bodo obstajali sledovi v tleh ali pa v morju, ali bomo potem ta zdravila zaradi tega prepovedali, no tukaj moramo ostati pragmatični. Podpiram eh, torej pristop poročevalke kot takšen in možnost za to, da bolniki lahko poročajo o neželenih učinkih. Gre za kompromis 3 pri direktivi. To je bilo ključnega pomena, pogosto so k nam pristopile organizacije bolnikov in uh, S tem smo to sedaj ustrežno rešili. Potem, kar se tiče obveščanja za avtorizacijo za natrg, za to, da bi vse vdržene strani bile ustretno informirane in da bi se lahko pravočasno odzvale. Zato je pomembno, da so vse upletene strani obveščene o teh učinkov, bodi si to poročajo pacijenti ali pa lokalne oblasti. Uh, Eh, torej, tako lahko zagotovimo hitro odzivnost, ko gre za nevarne neželene učinke. Včasih je tukaj industrija celo hitrejša kot pa, uh, kot pa farmacevtska industrija. Čestitam. Uh, poročevalki, tudi ko gre za razlikovanje med eh, učinkovitostjo in pa klinično učinkovitostjo, to je zelo zapleteno, ampak dobro smo se uskladili z vsemi poročevalci v senci, no zato hvala. In pa sodelovali smo dobro tudi s komisijo. Zelo sem vesela, da nam je uspelo doseči kompromis o tem, katere oblasti morajo izvajati študije o sledljivosti proizvodov oziroma sledljivosti ostrinkov proizvodov, zlasti tisti, ki so že dolgo na eh, trgu ali pa tistih, ki so se spremenila zaradi napredka na področju znanosti. Neučinkovitost bi lahko ogrozila življenja pacijentov in zato moramo to poštevati v tej zakonodaji, prav tako pa potrebujemo boljšo oceno klinične učinkovitosti. To je nov pristop v Digi Sanko, eh, se eh, zauzemajo sodelavci za ta inovativni pristop in tudi mi bi morali to početi. Drugi ključne, ključni vidiki, eh, odgovornost in pa sestava praka, mislim, da odnosi z nacionalnimi organi, ki poročajo o zdravilih, ne sme vplivati na sestavo tega organa. In potem, kar se tiče javnih posvetovanj, eh, omenili smo že FDA in pa eh, ameriški pristop k temu. In eh, to bi bil dober napredek za to, da zagotovimo zaupanje in pa polno transparentnost. Eh, Potem, kar se tiče Eudra Vigilance, je pomembno zagotoviti, da jim omogočimo dostop za strokovnjake in pa znanstvenike in pa da dostop uredimo na ta način, da ne bomo zmedli oziroma zavajali mm, bolnikov, ki bo imeli do te baze dostop. Hvala. Sedaj pa Marina Jana Tukakis. Uh, yes, well, I haven't really got an awful lot to add to that. First of all, congratulations to Linda um, on a, a good bit of. Veliko imam za dodati. Hvala Lindi za dobro poročilo in pa za dober primer sodelovanja. To je resničen primer čestranskega ekonomskega sodelovanja v Evropski uniji, ko gre za korist ljudi. Dve področji sta me skrbeli, ampak s tem smo se ukvarjali. V glavnem je direktiva tukaj zato, da zagotovi zdravje bolnikov in nekoliko me, sprejela, nekoliko me skrbela v beseditev intenzivno nadzorovana zdravila. To me skrbelo, saj obstajata občutljivo ravnovesje med opozorilom ljudi in pa tem, da ljudi prestrašimo in prepričamo, da je emele zdravila. Potem še enkrat kompromis o okolju. Eh, tudi to me je nekoliko skrbelo. Okolje je sedno pomembna tema, ampak ne smemo ga razvrednotiti. Eh, s tem direktive. Zato smo v uvodni izjavi povedali, da to pomeni na tema, ampak s njo se bomo ukvarjali na nekem drugem mestu in v drugem času. Sicer pa lahko v glavnem podprem kompromise in pa direktivo. Hvala, sedaj pa Peter Lise. Ja, Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki in pa poročevalcem v Senci. Z, z, za nas je bila to gospa Ajuzo v ELS. Uh, Eh, nisem tako navdušen na kompromisih, kot pa sem bil pri poročilu Matijas, kar nekaj vprašanj se bo stavil, ampak vseeno hvala, mislim, da je to dobro izhodišče. Nekoliko me žalosti tudi to, da trenutno v tem zakonodajnem postopku ni bilo možno izboljšati navodila za uporabo zdravil. Ne vem, če bodo dodatne razprave v komisiji tukaj poskrbele za prelom, ampak strinjam se s tem, da predlog komisije za črnim okvirčkom in pa bistvenimi opozorili, da je izvorni predlog komisije poskrbel za zmedo, zato sem sam uložil predloge sprememb, ampak mogoče čas še ni zrel za to in nisem imel priložnosti za to, da bi se o tem pogovarjal z drugimi skupinami in pa kolegi. Ampak ko gre za obveščanje bolnikov, mislim, da je že potrebno priti na dan z idejami, kako izboljšati navodilo za uporabo zdravila. Brez povzetka ne bo šlo. Navodilo mora vedno biti dolgo, mora vsebovati vse informacije, ki so potrebne zaradi pravnih zahtev in če bolniki vse to berejo, potem se lahko zgodi, da sploh ne bodo želeli več vzeti zdravil, če pa vse ga skupaj ne eh, preberejo, pa potem svet ne bomo dobili obveščenega bolnika, ki si ga želimo. Torej, zato menim, da je potreben eh, povzetek, na to pa eh, je lahko še dodatne informacije oziroma možnost posveta o tem, če je to potrebno. No, k tej temi se bomo kasneje še vrnili. Potem tema učinkov na okolje. Tukaj v odboru in pa v skupini obstajajo različna mnenja. Sam sem na to temo vložil predloge sprememb, ki jih sedaj ne najdem v kompromisih. Dvoje nam mora biti jasno. Obstajajo problemi, obstajajo tudi znanstvene raziskave o tem, da učinki na okolje obstajajo. Te raziskave še niso tako daleč, kot bi si to želeli, ampak eh, no, mene vedno skrbi, naprimer, ko ugotavljamo snovi v ribah, potem je možno, da eh, bomo ugotovili tudi sledi nekih snovi pri ljudeh, ki so pili vodo, ki prihajajo iz vode, v kateri plavajo te ribe. Eh, no, sam sem to bolj jasno povdaril v svojem predlogu spremem. To ne sme pripeljati do tega, da ljudje ne bi jemali življensko pomembnih zdravil. To pomeni, da ne smemo omakniti z trga zdravil, ki so življensko nujna zaradi učinkov, okolj, eh, zaradi učinkov okolja, ampak ko gre za, druge, eh, za druga zdravila, ki so manj škodljiva pri isti učinkovitosti, Eh, potem bi lahko to učinkovitost eh, jemali za kriterij. V glavnem moramo se ogledati, kako bomo tu lahko napredovali. Bistveno je, da se komisija še bolj intenzivno ukvarja s to temo. To je lahko izraženo tako v uvodni izjavi, eventualno pa tudi v členu. Bomo videli, kaj bo pač jutri dobilo večino. Z neposrednim poročanjem bolnikov oblastem. S tem se še vedno ne strinja. Mislim, da bo to pripeljalo do veliko zmede in da bo to bolj zaposlilo oblasti, kot je to koristno. No, ampak kompromisni predlog je vseeno takšen, da je možno ga podpreti. Morda pa bi lahko podprli tudi prav spomenbe 241, kjer, eh, ki dopušča določeno stopnjo fleksibilnosti pri tem vprašanju. Potem prosim kolege, da naj prosijo tudi, ali lahko podprejo predloge spremen 246 in 247. Tukaj gre za zelo dobra, za zelo poznana zdravila in njihove učinkovite, njihove učinkovine. Uh, Eh, zato, da lahko olajšamo delo majhnim in srednjim velikim podjetjem, potem eh, predlogi spremem 76 in pa 79 se navezujejo na definicijo neželenega učinka. Eh, ulagalci prosijo za to, da bi mednarodno priznane definicije stranskih učinkov, da bi uporabili te definicije in da se ne odaljujemo od tega. Potem še zadnja točka, tukaj gre za uredbo, prosim za podporo za predlog spremembe 82. V tem predlogu spremembe gre za to, da bi podjetja, to, to je spet pomembno za majhna srednja velika podjetja, da lahko vložijo ugovor pri nacionalnih oblastih um, oziroma pri nacionalnem organu, če se prepove neko zdravilo. Sedaj se morajo imeti celoten pravosodni postopek, če se želijo pritožiti, eh, tako pa bi se lahko pritožili neposredno temu organu. No, eh, nasplošno pa mislim, da grejo kompromisi v pravilno smer, je pa vedno tako, da se ne moremo glede vsega strinjati. Hvala lepa, sedaj pa Korin Lepaš. Euh, Hvala lepa. Gospa Linda McEveren, uspešno našla vse tiste kompromisne elemente, ki jih potrebujemo za soglasje. Sama sem tudi podala nekaj amendmajev, ampak uh, moram reči, da sem čisto zadovoljna z rešitvami, ki jih je v obliki kompromisnih predlogov predlagala gospa McKevin, pa naj bo to na področju transparentnosti, naj bo to na področju uh, nadomestil oziroma dejatov. Uh, ena stvar samo, kar zadeva okoljski vpliv. Uh, zdravil, to se zdaj obravnava zgolj v vodne izjave, je pa to tematika, ki postaja vse bolj pomembna, še posebej na področju onesnaženja voda. In eh, na takšen ali drugačen način se bo potrebno s tem vprašanjem soočiti, kajti to. Je vsekakor nekaj, kar se navezuje tudi na vprašanje odpornosti na antibiotike ali pa da se karcinogene snovi preprosto prelivajo po naših rekah. Skratka, tudi to je ena od tistih zadev, ki mislim, da jih bo potrebno rešiti. Hvala lepa, gospod Tremopolos. Kaj so? Gre pozdrav. E, sa podgeloge. E. Hvala lepa, predsedujoči. Nekaj kratkih pripomb imam. Um, govoril bom v imenu kolegice, podpiramo 2A in 2B med kompromisi. Nadzor nad zdravili je za nas izredno pomemben, zato zahtevamo več informacij. Zato podpiramo tudi kompromise 4A in 4B. Želimo si, da bi bila upoštevana tudi razsežnost okolja ko gre za analizo stroškov in koristi. Zato sem presenečen nad tem, da druge politične skupine, zlasti ILS, 4A, želijo imeti vključeno v uvodnih izjavah, krati pa ne želijo člena eh, oziroma kompromisa 4B kot člena. Tu se moja priča skupina ne strinja. Si, je donem zdaj besedo Françoise Gros. Hvala lepa. Besedo ima François Grostet. Hvala lepa. Kar nekaj je bilo že povedanega mm, med drugim tudi strani poročevalke v senci Pilara Juso, tako da bi se dotaknila samo dveh, treh zadev tukaj. E, ne gre za to, da bi na novo postavili sistem farmakovigilance, ne gre za to, da se stvari harmonizirajo na podlagi določenih elementov, ki omogočajo ugotavljanje Eh, negativnih stranskih učinkov eh, zdravil in da se na to pač ustrezno opozarja. Kar nekaj mojih predlogov, ki so jih so podpisali tudi kolegi, je zdaj zajetih v kompromisnih predlogih. Vse, kar sem zelo vesela, da se zdaj umika termin eh, intensively monitored products za tiste proizvode, kajti to bi res popolnoma obnorilo paciente, kajti farmakovigilanca tukaj ni zato, da povzroča paniko med pacijenti, ampak da jih obvešča in gre pač eh, zato, da se zagotavlja ustrezno ravnovesje med eh, koristmi in eh, tveganji. Kajti zdravila so tu, da zdravijo, ne pa zato, da povzročajo druge probleme pacijentom. Kar zadeva zaščito okolja. Ja, vsekakor prav imajo tisti, ki pravijo, da bo nekega dne potrebno resnično obravnavati to vprašanje, je pa tudi res, da to ni sestavni del farmakovigilance in to je tudi razlog, zakaj to ne sodi zdaj v tem trenutku eh, sem. Mislim, da je vodna izjava dovolj, eh, da pa bo verjetno potrebno zahtevati od Evropske komisije, da se nekega dne resnično loti tega vprašanja in da nam poda ustrezne predloge. No, kaj več kot to nimam zapovedati, kajti vse ostalo so povedali že kolegi. Naj samo povem, da me veseli, da se upošteva eh, tudi specifiko tako imenovanih zdravil sirot in pa zdravil za redke bolezni. Toliko z moje strani na kratko. Hvala. Hvala, François Grostet. Gospa Rod Berendt. Eh, Hvala lepa predsedujoča, dve pripombi. Zato bom pa govorila o predlogi sprememb. Najprej nekaj o temi okolja. Ko je šlo za zakonodajo o zdravilih, smo vedno znova skušali upoštevati tudi vidik okolja. Morda to ni idealno mesto, ampak pomembno in pravilno se mi zdi, da vedno znova opozarjamo na to. Kompromisni predlog spremembe ponuja tudi smiselno delo za Agencijo za okolje. Gospa Parvanova je opozorila na to vprašanje, kaj pa potem sploh narediti, ali bomo prepovedali zdravila. Ne, to ne, ampak ona je omenila pomembno področje, namreč področje hormonov. Drugi so govorili o antibiotikih. Vemo, da obstajajo ostanki v vodi, ki kljub visokim stroškom, kljub visokim investicijam v filtre eh, niso izbrisljivi, In če bi tukaj obupali, potem bi lahko obupali tudi pri politiki podnebja. Lahko rečemo, no, tudi ne vemo, kaj narediti. Obstaja cela, cela paleta področji, kjer trenutno nimamo patentnih rešitev pa vseeno obstaja problem in teh problemov se moramo lotiti. To je naša naloga kot naloga politikov. Zato upam, da bosta kompromisna predloga spremembe 4a in 4b dobila široko večino. Potem, kar se tiče navodila za uporabo zdravil, o katerem je govoril tudi Peter Lize. Prebrala sem kompromise o tem. Dobro, nismo veseli, nismo zadovoljni z obeseditvijo, eh, da bo komisija v 18 mesecih ukrepala. Kaj ti vemo, da bo uh, komisija tukaj uh, ravnala ohlapno in uh, tudi pravna služba jim to preprečuje, saj menijo, da je pravica do pobude v prvi vrsti njihova pristojnost ampak to je tudi signal pomemben in pripričana sem, da bo poročevalka se odločila tudi za dodatne ukrepe za to, da bo to vključeno v naslednjem zakonodajnem programu, če komisija tega ne bo naredila že tako ali tako prostovoljno. Pa še na dvoje točk bi želela upozoriti. Govorila bom o predlogu sprememb, ki sem jih sama uložila. Uh, in ki morda niso tako jasni vsem kolegom in kolegicam. Najprej gre za 72 in pa 77, ko gre za sestavo odbora Praka, gre za svetovalni odbor za oceno tvega na področju farmakovigilance. Poročevalka predvideva, da bi v okviru tega odbora države članice imele možnost Eh, imeti enega zastopnika. Zame je to približno tako, kot če bi v Nemščini pravimo napravila kozla za vrtnarja. Ne vem točno, kako to prevesti. No, imamo uh, države oziroma imamo veliko strokovnjakov, ki so skrbeli za farmakovigilance in države članice so bile tiste, ki so zaradi svoje nezmožnosti, zaradi svoje nedejavnosti eh, tukaj preprečili napredek in da bi sedaj države članice imele, eh, pred, imele možnost ovirati delo eh, to, temu ne sme biti tako. Tukaj mora imeti prvo besedo znanost. Gre za oceno tvegan. Države članice tako ali tako že sedijo v vsakem odboru in agenciji. Nočem, da bi imeli nekega uradnika eh, iz Ministrstva za zdravstvo iz Nemčije, ki bi pač rad enkrat odpotoval v London. Eh, skušala sem že predlagati kompromis v predlogem spremembe 77, da bi se lahko predstavniki, nacionalni predstavniki udeležili teh srečanj, ne pa da o tem glasujejo. Zato prosim, da se te moje predloge sprememb eh, sprejme, ne glede na to, kaj bodo o tem rekli v svetu. Vse veste, oni, bo rekli, oni bodo tako rekli, želimo tri predstavnike iz držav članice, ne samo enega. In pa potem še predlog spremembe 70, spreminjam ubeseditev iz izvršni direktor v. splošni izvršni direktor. Vem, da je to kontroverzna tema in da je to tema, o kateri tudi marši kateri kolega nima izdelanega mnenja. Sama se tudi ne strinjam za so sestavo in hierarhijo v Evropski komisiji. Uh, Ampak eh, o tem sem se pogovarjala z prejšnjim pristojnim komisarjem in z ustreznim eh, generalnim direktoratom o tem, kako pač izvajati razpise. Glede tega obstajajo različne. Die EMEA hat jetzt, wie viele Mitarbeiter? Ich muss noch mal gucken. Ich glaube, sie hat jetzt. Um, no, različne agencije imajo ma, pač različne, različne plačilne stopnje. Uh, EMEA ima sedaj ponekod celo več obsedja, osebja kot, uh, kot ponekod komisija. Um, tam uh, imajo vodje enot zelo visoke odgovornosti, pa niso ustrezno plačani. Uh, Um, in to se mi ne zdi sorazmerno. Uh, ko gre za osebje več kot 600 ljudi, ko gre za proračun, uh, ko gre za naloge, mislim, da potrebujemo drugačne plačilne razrede. Če želimo doseči, da bi ta agencija dobro prava svoje delo, moramo poskrbiti za to, moramo si uh, ogledati, kdo se je prijavil za mesto dosedanjega izvršnega direktorja. In presenečeni boste, ne boste videli najboljših strokovnjakov iz Evropske unije ali pa iz uh, komisije, ki bi se trgali za to delovno mesto. In eh, tukaj gre za oviro za tiste vodje enot, ki imajo trikrat več eh, osebja v svojih enot, kot pa nekateri direktori v svojih direktoratih. To, je, to so nevzdržne razmere, to ve komisija, to vem jaz, ampak eh, obstaja pač ta nesmiselna ureditev, kako bi naj zgledale agencije. To vem, ampak to, temu želim sedaj ugovarjati, ne zato, ker želim, da bi kdo uh, zaslužil več denarja, ampak želim pač, da se nagrajuje odgovorno ravnanje, predvsem pa želim, uh, da bi imeli najboljše strokovnjake za tamkajšnje delo. In če to želimo, potem potrebujemo drugačne kategorije. In uh, kolegi in kolegice, če si ogledate plačilne razrede v Eh, nekaterih drugih agencijah, naprimer Agencija za kemikalije, ki jo sicer zelo cenim, ampak eh, tudi za to agencijo smo imeli posebno ureditev za kolega, ki se je odločil prevzeti to agencijo. In to se mi zdi tudi v redu. Obstajajo pa druge agencije, ko uh, se sploh sprašujem, kaj sploh cele dneve počnejo, ampak pri EMEI pa to vemo. Pri drugih agencijah pa imajo direktori stopnjo 15-16, pri MEI pa ne. Eh, in to se mi ne zdi smiselno, zato prosim, da podprete moj predlog spremembe številka 70. Eh, Hvala lepa, gospod Berend, gospod Parnjo. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Tudi jaz bi čestital in pozdravil delo Linde McKevin, naše poročevalke, prav tako pa tudi delo vseh eh, poročevalcev v senci, ki so delili na tem, da bi izboljšali direktivo in eh, uredbo, kajti vemo, da je v trenutku predložitve direktive in te uredbe mnogo ljudi menilo, da bo prišlo do ošibitve farmakovigilance v Evropi. Mislim, da so amadmaji, tako kot so nam bili predstavljeni, te kompromisni amadmaji, eh, zagotavljajo ustrezno ravnovesje. Mislim pa, da to besedilo, ta dokument eh, predstavlja zgolj eh, eno od faz v našem boju za boljšo farmakovigilanco in za boljšo zaščito evropskih državljanov. Rad bi se lotil teme, ki se mi zdi tema, ki jo bo še potrebno obdelati v prihodnih eh, letih in sicer gre za razmerje med javnimi pristojnimi organi in pa farmacijskimi laboratoriji. Mislim, da ta dokument še ni šel dovolj daleč v tej smeri, mislim pa, da je bil kompromis uh, za to potreben, kar zadeva uh, nizko stopno javnega financiranja, ki bi uteknilo povzročiti to, da bodo ti pristojni organi v bistvu izvajalci nekih storitev za farmacijske laboratorije. Linda McEwan je dejala v svojem poročilu, da se farmacijska industrija čuti v nelagodnem položaju, kar zadeva vseh teh analiz in v prihodnih letih mislim, da je bilo pomembno, da te javne pristojne organe Eh, umaknemo iz tega neprijetnega položaja. Dobro, mislim, da to zdaj ni nekaj, kar bi bilo povezano z eh, našo temo tukaj, ampak vendar je to nekaj, kar bi utegnilo v prihodnje eh, preprečiti težave, kot smo jih imeli z gripo HN1. Hvala lepa, gospa McKevin. Po teh zelo zasluženih hvalospevih. As well than the staff. Najlepša hvala, zahvala tudi pročevalcem v senci in vsem zaposlenim in uh, vsem v sekretarijatu, ki so prejšnji teden opravili ogromno dela. Pravzaprav nimam kaj dosti povedati, mislim, da se strinjamo, kar zadeva vprašanje okolja. Eh, težava z vodno izjavo je, da je nekoliko šipka in kolegi, ki so že 15 let tukaj, pravijo, da kar naprej govorimo o tej zadevi, ampak ničesar ne ukrenemo. Uh, tisto spremembo, ki sem jo vključila v um, predlog spremembe, Peter Liza je to komentiral, ki pa ga ni več tukaj. Uh, Eh, določeni predlogi sprememb so pozivali k temu, da bi se morali odbori za farmakovigilance ukvarjati z vplivi na okolje, ampak mislim, da to ni ustrezno. Mislim, da je Evropska agencija za okolje tista, ki bi se morala tega lotiti in to je ravno taka naloga, ki eh, pravzaprav sodi k tej agenciji in v večji meri bi jo morali izkoriščati oziroma uporabljati v to vrstne namene. Eh, kar zadeva neposredno poročanje eh, posameznih pacijentov, tam, kjer so to že uvedli, deluje in eh, ugotavljajo, da je včasih tak način tudi bolj učinkovit, kar zadeva eh, izjeme pri poročanju za homeopatska zdravila 246 in 247. Glede tega se ne strinjam. Če imajo homeopatska zdravila določene učinkovine, potem mislim, da mora biti tudi to prednost farmakovigilance, zato ne podpiram teh predlogov spremem. Mislim, da sem se s tem že odzvala na večino odprtih vprašanj in upam, da bomo jutri učinkovito glasovali. Vom merci, donc je vous rappelle que nous. Hvala lepa. Prvi torej naj še enkrat spomnim, da glasujemo jutri do povdne, glasovanje v plenumu pa bo potekalo junija. E, še zadnja točka na današnjem dnevnem e, redu, gospe Veslund e, sicer ni, tako da bo gospod Konrizem podal, gospod Jorgen se na predstavitev podal ja, uh, predstavitev. Ja. Najlepša hvala bistvo te resolucije je, da bi se izognili vključitvi trombina v četrto prilogo direktive 95.2. Naj vam za začetek predstavim ozadje glede tega, kaj pravzaprav trombin je. Gre za encim, ki ga je mogoče pridobiti iz krvi prašičev ali goveda. In sicer gre za encim, ki je naravna vsebina oziroma sestavina eh, krvnega eh, sistema krvožilja sesalcev in je zadnji člen v procesu koagulacije oziroma strjevanja krvi. Skratka, je snov, ki prispeva k temu, da se kri strjuje in eh, na podlagi tega tudi nastane krasta na rani. Je torej naravna snov, ampak zakaj jo želijo uporabljati v industriji hrane? Eh, tam jo uporabljajo zato, da eh, izlepijo koščke mesa v enotno snov in zato snov imenujejo tudi mesno lepilo kolikor vemo, ta snov ni nevarna, tako kažejo ocene, ki so bile podane. In to je tudi razlog, zakaj želi komisija dovoliti uporabo to snovi. E, snov torej ni nevarna, težava pa je v uporabi te snovi. E, Ta ima namreč lahko zelo nesrečne posledice in ravno zato mi trdimo, da ta snov ne bi smela biti dovoljena. Naj vam podam tri temeljne argumente proti tej snovi. Prvi argument je, da kljub temu, da snov kot taka ni škodljiva zdravju, lahko ima škodljive učinke na zdravje. Zakaj? Zato, ker kot večina ljudi ve, eh, je eno od tvegan uporabe eh, mesa v proizvodnji možnost, da se eh, na površini mesa razvijajo bakterije. Večja, ko je površina posameznega kosa mesa, eh, večje je tveganje, da se tam razvijajo bakterije, kot je naprimer salmonela, ki je, kot eh, vemo, zelo resna težava. Torej, če namesto enega kosa mesa imate veliko posameznih koškov mesa, ki so zlepljeni skupaj, je tveganje za bakterijsko okužbo še toliko večje. Še en argument je, da lahko pride do položaja, ko je potrošnik zaveden oziroma napačno obveščen. Torej, prodajate kos mesa, ki ga predstavljate kot eh, enoten kos mesa, pravzaprav pa je sestavljen iz različnih koščkov. Eh, to je nekaj, česar eh, potrošnik ne more razvideti, ni pregledno in to bi sicer lahko rešili z označevanjem, vendar pa bo potrošnik zelo težko prepoznal, da ne gre za celoten kos mesa, ampak za več koščkov, ki so zlepljeni skupaj komisija se tega deloma eh, zaveda in tudi pravi, da se snov ne sme uporabljati za meso, ki se, pos, ki se streže v restauracijah. Vendar pa če tega ne dovoljujemo v restauracijah, zakaj bi potem to do, dovoljevali kadar, kakorkoli drugače oziroma kjerkoli druge? In pa še zadnji argument, eh, ta je naslednji. Kolikor vem, ni nobenega dobrega razloga, zakaj bi uh, to snov uh, dovolili. Ne prinaša nobene dodatne, dodane vrednosti. Uh, Ni nekih številnih pozitivnih učinkov, ki bi jih prinašala. Ravno tako pa mislim, da tudi strani potrošnikov ni velikega popraševanja potem vsaj sam ne vem za nobenega potrošnika, ki bi pristopil k meni in dejal, da eh, se mu zdi zelo slabo, da v supermarketu ne more kupiti tovrstnega mesa in da bi bilo zelo dobro, če bi imel možnost kupiti meso, ki je sestavljeno iz eh, skupaj zlepljenih koščkov mesa. Ampak. Eh, Obstaja skupina ljudi, ki to želi, to je tista skupina ljudi, ki eh, želi zaslužiti s prodajo tovrstnih proizvodov. Mislijo torej očitno, da bodo potrošniki to pogotnili. Torej, eh, veliko potrošniških organizacij je zelo kritičnih, eh, sploh v. Nemčiji je bilo veliko govora o tem tudi v medijih in eh, ta snov velja za primer tega, kako Evropska unija poskuša vzpostaviti razmere, ki omogočajo določenim proizvajalcem, da služijo denar na račun potrošnikov. Eh, po pogodbi imamo možnost to zdaj ustaviti in res upam, da. Eh, boste temu dali svojo podporo. Če torej povzamem. Gre za snov, ki vtegne zavajati potrošnike, eh, ki ima eh, potencialno tudi resne posledice za zdravje zaradi razvoja bakterij, nima nobenih izrazitih prednosti ali pozitivnih lastnosti in glede na to, da imamo priložnost, da zdaj to prepovemo, mislim, da moramo to priložnost izkoristiti. Hvala lepa. E, sama se poroma strinjam s tem stališčem. Gospa Ajuso, izvolite. Bueno, muchas gracias. Eh, yo como fui poniendo. Najlepša hvala. Bila sem poročevalka v senci za področje aditivov. E, torej, kar zadeva direktivo 95.2. Ta direktiva omogoča spremembo v prilogah in tukaj gre za to vrsten primer. Zato, da se nek aditiv lahko uporablja, morajo biti izpolnjeni določeni kriteriji. Najprej je tu vprašanje varnosti. EFSA pravi, da so ta encim preučili eh, in 27. Eh, aprila 2005 so tudi izdali svoje mnenje. Pravijo, da snov ni problematična. Eh, drugi kriterij je, da mora biti snov koristna za potrošnika, kar zadeva to snov, lahko rečemo, da eh, ima določen pozitiven učinek za končni mesni izdelek. E, ravno tako pa nikakor ne škodi potrošniku. In to je tudi argument, ki ga je predstavila poročevalka. E, je pa res, da e, utegne uporaba te snovi zavajati potrošnika, vendar pa mora biti vse e, pregledno označeno. Če torej potrošnik ne nasprotuje uporabi um, te nestrupene snovi, potem mislim, da to nikakor ni zavajajoče za potrošnika. Edini očitek, ki ga lahko tukaj izrazimo, oziroma edini razlog, eh, zakaj to ni dovoljeno, dovoljeno, je, da pač je zavajajoče, če živila niso ustrezno označena. To je vprašanje, s katerim smo se ukvarjali tudi v okviru reforme zakonodaje o aditivih in eh, takrat ni bila predvidena prepoved tovrstnih aditivov. Mislim, da pravzaprav ni utemeljene podlage, da bi podprli stališče poročevalke. osnutek direktive pokriva še 20 drugih aditivov. Seveda obstajajo določeni argumenti, s katerimi lahko to, eh, temu nasprotujemo, vendar pa ti argumenti po mojem eh, ne držijo predvideno mora biti obvezno označevanje, kar bo pomenilo, da bo potrošnik vedel, da kupuje mesni izdelek, ki vsebuje to mesno eh, lepilo. Eh, ravno tako snov ni dovoljena eh, v restauracijah in mislim, da to ni razlog, zakaj bi zadevi rekli ne. Ja, tak, ja, Gospod Šluter. Ja, najlepša hvala. Posem se strinjam s stališčem poročevalca. Edina poanta eh, tega proizvoda je, da določene stvari lahko prodamo eh, potrošnikom. Nekaj, kar ni kos mesa, je eh, prikazano kot kos mesa in potem je nek. Eh, Drobni tisk na embalaži, kjer je zapisano, da pravzaprav to ni eh, celoten kost mesa. Uh, Dobro, kemikalija ni e, eh, strupena ali nevarna sama po sebi, vendar pa obstaja e, tveganje, da pride do kontaminacije, zaradi česar obstaja potencijalna grožna z potrošnika. Ravno tako se zaradi tega skrajša rok uporabnosti. Ne, ja, mislim, da je to specifičen primer. Gre za snov, ki ni nevarna sama po sebi, ni tvegana, ampak vprašati se moramo, eh, v čem je bistvo naše zakonodaje. Bistvo naše zakonodaje je, da se potrošnika ne sme zavajati. Eh, do, dovoljujemo uporabo tistega, kar je dobro za potrošnike in noben od teh kriterijev tukaj ni spomnen, zato ne vem, zakaj ne bi bila ta snov dovoljena. Mislim, da mora biti to nekakšen. Eh, vzorčni primer, eh, samo zato, ker nekaj ni prepovedano in ker ni škodljivo, eh, mora biti dovoljeno. Ne, obstaja tudi določeni etični premislik in včasih se je potrebno postaviti za to, kar je zapisano v naši zakonodaji in v naših pogodbah. In v tem primeru je še toliko bolj pomembno, da povemo, tukaj ni ničesar, česar bi si potrošniki želeli, obstaja tveganje, da pride do zavajanja potrošnika. Eh, poleg tega pa kdo bo pra, plačal vse potrebno preveriti, širjenje eh, tega, da se snov ne uporablja v restauracijah, da je vse označeno. Torej, to bi bila izguba za vse, zato moramo jasno reči ne. Gospa Rodpert, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Seveda se to uporablja v restauracijah, se to vsi vemo. Tu se uporablja pri mletem mesu in še kje druge. Gledam v smeri prijateljev, ki že dolga leta spremljajo zakonodajo na področju živil. In mislim, da tukaj potrebujemo kakšen pravi škandal. V času BSC e si komisija eh, niti v sanjah ne bi dovolila predstaviti kakšnega takega predloga. V, uh, eh, bes, v času krize BSE smo govorili, ali bomo prepovedali uh, meso tik ob kosteh, ki se ga mehanično odstrani. Takrat smo rekli, da obstaja tveganje, da eh, koški kosti pridejo v meso in da je zato to prepovedano. In eh, to je bilo posem res ogabno in tudi to, kar tukaj počnemo, je res ogabno. Gre za dva vidika. Najprej je tu zdravstveni vidik. kaj se dogaja s površino posameznih koškov mesa, ki so zlepljeni skupaj, ki eh, niso konzervirani, ki jih ni mogoče očistiti, ki niso bili segreti, ker gre za zelo majhne koščke. Eh, gre za odpadke, če smo posem iskreni. Gre za eh, sicer užitne koščke živali, ki jih načeloma nišče ne bi jedel. Kaj bi sicer naredili s tem? Eh, ene tretjine goveda ne smemo uporabiti niti za prehrano eh, živali, eh, čeprav bi eh, načeloma to bilo posem uporabno zato, ker imamo uh, emocionalne pomisleke, ni nobenih znanstvenih razlogov, zakaj imamo stvari tako urejene. Zdaj pa bomo dovolili, da neki odpadki, majhni delci, ki nastanejo pri proizvodni, uh, eh, se eh, lepijo skupaj in prodajajo kot meso. Seveda je to zavajojoče in uh, to uh, govorim z, z vsem spoštovanjem do. Uh, mladega kolega iz komisije, uh, Eh, po vsem tem, kar imamo za sabo zaradi BSC, zdaj misliti, da bomo dopustili uporabo te snovi, eh, ne vem, kje ste prišli na to idejo in eh, da bo nekje označeno combined meat part poleg izvora živila. Pri kolegih z komisije včasih res ne vem, eh, občutek imam, da, da nimajo stika s tlemi, eh, da ne vedo, kaj se je dogajalo v državah, članicah, kar zadeva eh, umetni sir na picah, kar zadeva meso. Eh, če pride do eh, škandale v Španiji in eh, pade uporaba španskih, oziroma prodaja španskih jagod zato, ker eh, se kje odkrijejo pesticidi. Eh, potem eh, se na vse kriple branijo in tulijo, da skrbijo za zdrava živila. Tega ne moramo početi. To ni niti potrebno, niti to ni nekaj, kar lahko sploh upravičimo pred um, proizvajalci tisti, ki, ki uh, se hoče tega lotiti, naj pomisli, kako je videti šunka, ki je sestavljena iz želatino zlepljenih uh, ostankov mesa. Ne vem, občutek imam, da se pojavlja neka. Uh, tiha težnja, da bi postali bolj velikodušni na tem področju in to me zelo skrbi. Eh, res me eh, skrbi tudi zaradi tega, ker so med nami kolegi, ki niso bili prisotni pred 12 leti, ko smo bili v največji življenjski krizi v Evropi. In upam, da vam je jasno, da ne gre samo za zdravstveno tveganje, ampak da gre tudi za zaznavanje potrošnikov, da gre za to, kar potrošniki eh, vidijo, kar imajo pred seboj. Eh, ne morem eh, reči svojim voljivcem, eh, da zagovarjam uporabo umetnega sira na pitah in da zagovarjam neke proizvode, ki niso to, kot, kar ne bi bili, meso, ki ni meso in tako dalje. Skratka, te snovi ne smemo vrstiti v prilogo in jo moramo vsekakor prepovedati. Madame Vilmot. Hvala lepa, gospod Vilmot. Najlepša hvala. Strinjam se z vsem, kar je povedala Dagmar in večino je že povedala, zato bom kratka. Ljudje dejansko kupujejo meso in če bi jim eh, povedali, da so to ostanki, ki so zlepljeni skupaj, ne verjamem, da bi to še kupovali. Eh, torej, prikazuje se, kot da uh, potrošniki to brez pomislekov kupujejo, ampak mislim, da če bi vedeli, zakaj gre, tega ne bi kupovali. Torej, vsekakor gre za zavajanje. In kar je še bolj pomembno, obstaja vedno večja, mo torej večja možnost kontaminacije, kar lahko privede do infekcije. In to je, po mojem mnenju, še bolj pomembno kot potencijalno zavajanje potrošnikov, kar je že dovolj eh, hdo. Ali res hočemo proizvajati to vrstne proizvode za ljudi, eh, za katerih zdravje smo na nek način odgovorni. Mislim, da tega nočemo in tu je nekaj, česar ne podpiram in mislim, da je tu resolucija, ki bi jo morali podpreti in upam, da bo eh, komisija to upoštevala. Potrošniki ne želijo biti zavedeni, ampak želijo vedeti resnico o hrani, ki jo jedo. Hvala lepa sama se lahko popolnoma pridružim k temu, kar je dejala Dagmar Rodberend, ker je res ne vidim, kako lahko rečemo, da varujemo potrošnike, da dvigujemo zaupanje evropskih državljanov in ne vem, kaj vse to se mi zdi popolnoma nezmožno zagovora. Gospod eh, direktor, boste morda skušali ubraniti to stališče. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ja, težka naloga, ampak vendar je pomembna, torej najprej kar zadeva zdravstvene vidike in eh, nevarnost za potrošnike. Gospod Jorgensen je dejal, da gre za naravni proizvod, ki obstaja v krvi živali, v naši krvi. EFSA je ugotovil, da ni nekakršnih tveganj za potrošnike, kar zadeva ta proizvod. To, da bi se, da je mm, koščke mesa na ta način Eh, zlepilo skupaj in da tukaj obstaja nevarnost okužbe s salmonelo, to pa jih seveda obstaja, kajti tukaj gre za proizvod, ki je bolj rizičen kot eh, konvencionalno meso. Ampak to isto tveganje obstaja tudi pri mletem mesu ali eh, podobnem in tukaj tudi višja stopnja tveganja in Eh, proizvajalci morajo tukaj pač to tveganje obvladovati in eh, če prije do problema, so oni tisti, ki so krivi. Oni morajo sprejeti vse potrebne ukrepe za to, da preprečijo, da se s tem, ko mešajo različne vrste mesa, prije do okužbe z salmonelo, stafilokoki ali drugimi bakterijami. Uh, direktive, kot vidite, med kriteriji za aditive zahteva razumno tehnološko potrebo. Ta beseda je pač takšna, kot je, nijamo kaj. Dejstvo pa je, da je funkcija trombina, torej tako imenovano rekombinacijo mesa, nekaj, kar omogoča tudi stabilizacijo saj povezuje eh, proteine in pa koške mesa in na ta način se to vrstne, to vrstne proizvodi zelo dobro obnesijo in nasproti s tem, kar bi si človek mislil, je rok trajanja celo daljši kot običajno meso in eh, če hočemo zagotoviti meso, ki je morda organoleptično manjše kakovosti, ampak zdravstvenega vidika poroma neoporečno, lahko to na ta način zagotovimo eh, po mnogo nižji, nižji ceni kot pa zgolj eh, konvencionalno meso. To vrstna pečenka v primerjavi z konvencionalno pečenko je mnogo cenejša, kajti tehnologija že obstaja. Imamo celo vrsto aditivov, kot so polifosfati, alginati, karoginati, uh, ki imajo podobne lastnosti in ki so že dovoljeni. In mi v kuhinjah uporabljamo uh, rumenjake, beljake uh, ali celo plazmo za ta isti namen. Seveda, ne vem, kako kuhate, gospod Grostet, ampak uh, verjetno morda delate paštete, morda celo zelenjavne paštete in sigurno uporabljate eh, jačni beljak, da vse skupaj povežete. Pripričan sem, da nas večina uporablja neko, neko to vrstno vezivo, ne pa trombin seveda, ampak pač druge zadeve, ki imajo podobne lastnosti. Potem pomembna lastnost, prednost za potrošnika. Prvič v zakonodaji izpostavljamo, Eh, nekaj elementov za preprečevanje eh, zlorab potrošnikov, torej prepoved uporabe v restauracijah, v obratih družbene prehrane in eh, podobno, ampak zgolj, ko gre za individualno prodajo v trgovinah. Potem tudi ustrezna oznaka. v velikih ali malih črkah, kakorkoli že, ampak skratka, poleg same deklaracije, tako da potrošnik lahko ve, da ne gre za konvencionalno meso, ampak da gre za uh, tako imeno rekombinirano meso iz eh, koščko. No in na koncu predlagamo, da se zapiše tudi vrsto živali iz katerih saja trombin. To predvsem iz verskih razlogov, kajti danes imamo proteine, ki se uporabljajo v ta isti namen, ki niso aditive, ki niso aditivi in ne vemo, iz kakšne vrste živali to prihaja in to je problem za hindujce, za muslimane, eh, iz takšnih ali drugačnih verskih razlogov. Skratka, Zaenkrat to ni označeno in prvič tokrat predlagamo, da se to označi in s tem zagotovimo višjo stopnjo transparentnosti in boljšo obveščenost potrošnikov, ki bodo lahko na ta način sprejemali informirano odločitev. Res je, da tukaj obstaja problem eh, goljufije v restauracijah, tega ne moremo zanikati, ampak na državah članicah je, da pač preverijo ustrezno izvajanje te zakonodaje, to je pač njihova eh, odgovornost, ko izvajo inšpekcije v restauracijo, da pregledajo, ali se tam prodaja tisto, kar se sme ali tisto, kar se ne sme. In tukaj gre pač za področje preverjanja izvajanja zakonodaje skupnosti, tukaj gre pač za eh, sanitarne inšpektorje, veterinarske inšpektorje, za preverjanje restauraciji še posebej. Mens, da torej ugotovijo, da se to vrstni proizvodi ne, tam ne uporabljajo. In to besedilo, če ga boste potrdili, če bo torej sprejeto, je vsekakor tudi ena od tistih zadev, pri katerih bomo zelo, zelo ustrajali eh, pri državah članicah, kajti to je vsekakor predpis, ki omogoča zgolj prodajo končnemu potrošniku v embalirani obliki in nihče med nas seveda ne želi, da bi se to prodajalo v restauracijah. No, toliko torej na kratko argumentacija, ki stoji za tem. Morda vam to ne bo všeč, oziroma vas ne bo zadovoljilo, ampak to izpolnjuje tri kriterije direktive. Torej, ni težav, kar zadeva zdravje potrošnikov, to se zdi jasno. Potem razumna tehnološka potreba in preprečevanje zavajanja potrošnja. To so tri kriterije, ki jih eh, vsaka direktiva zahteva, ko predlagamo državam, članicam in eh, vam v okviru praka to vrstne predpise. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Bila sem zelo v dvomih, pa vendarle hvala. No, že pozno je, ampak vendarle, gospod eh, poročevalec, par besed. Ja, ne bom ponavljal vseh tih argumentov, ki sem jih že podal na začetku, samo par komentarjev bi podal kolegom in pa komisiji. Naj začnem s komisijo. Rekli ste, da tveganja ni, tudi jaz sem rekel, da tveganja ni. Tukaj ni nekakšnega tveganja povezanega z to snovjo, kot tako, z enzimom kot, z enzimom kot takim, gre pa za tveganje povezano z uporabo tega enzima. Tudi vi ste to dali, da je to pač tveganje, ki ga mora pač obvladovati industrija. Ja, pa v bistvu ne, ne. Ni samo industrija tista. Tudi mi politiki smo tisti, ki moramo obvladovati to tveganje. Tudi komisija. To, to je to, kar počnemo vsak dan. tako da mislim, da je to v bistvu argument, na podlagi katerega moramo storiti to, kar predlagamo, da se stori, namreč da ne potrdimo te snovi. V zakonodaji iz področja aditivov je zapisano tudi, da morajo tukaj za uporabo aditivov, za uporabo aditivov stati določene Eh, prednosti za potrošnike. Vi ste uporabili kontrargumente v smislu problemov, ki smo jih s kolegi izpostavili, niste pa omenili nobene prednosti. Eh, dejali ste zgolj, da bi to lahko morda prejel do cenejših proizvodov. Ni nujno, morda, ker bo to zelo slaba kakovost mesa, ampak ker sploh vemo, ali, se, ali bo temu tako. Ali ne tvegamo tega, da bo v bistvu prišlo do tega, da bodo proizvajalci potem zgolj skušali še več zaslužiti. Kdo ve, ali bodo potrošniki dejansko imeli kakšno koli korist od tega. Imate kakšno koli znak, kakšno koli oceno, ki bi kazala na to, da bo to privedlo do cenejših izdelkov? Ne, morda. Tako da negotovost je ogromna in če